Dobro, dobrodošli vsi skupaj, zdaj lahko začnemo, prosim, da se posedete. Uh, Imamo različne točke na dnevnem redu, razpravljali bomo o zanimivih poročilih, na koncu pa bomo dobili še informacije GD za kulturo o spremljanju programa ustvarjalna Evropa. Najprej dam besedo prvemu poročevalcu, Mišelu Rejmanu, na temo napredek v smeri prenovljenega soglasja glede uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, akcijski načrt Evropske unije. Odgovorni odbor je odbor Juri. zdaj lahko začnemo z obravnavanjem te točke, ampak mogoče najprej predam besedo še poročevalcu. Nadaljevana pa bom v italijanščini. Hvala lepa, predsednica. Prvi osnutek je bil poslan poročevalcem v senci včeraj, kolikor vem, ali pa predvčerajšnjim. Predlagam uh, pet točk v tem osnutku prva je, da je, bi moral biti ključni cilj akcijskega načrta zagotovitev, da delamo z zanesljivimi podatki. Večino podatkov pripravlja industrija in jih tudi posreduje. Uh, industrija pa očitno ima interes uh, pokazati, da se e, intelektualna lasnina na veliko zlorablja oziroma napačno uporablja. Zato je treba zagotoviti objektivne podatke. Torej vse v svojih močeh moramo storiti, da zagotovimo ustrezne podatke. Urad za usklajevanje na notranjem trgu pa bi moral imeti nalogo priprave in eh, analize teh podatkov za našo strategijo. Druga točka poudarja, da je za, v interesu inovativnosti in ustvarjalnosti tako, da mora biti, infrastruktura, da mora biti infrastruktura pravic intelektualne lasnine pregledna, kar je le mogoče, kot je le mogoče. In to gre z roko v roki tudi z novo zakonodano področju avtorskega prava, ki ga ki obravnava odbor Juri. Če želimo ustrezno pravo na področju intelektualne lastnine. Moramo zagotoviti, da ljudje vedo, kdaj se to pravo uveljavlja, kdaj ne. To pomeni, da potrebujejo transparentne informacije, da vedo, kdaj lahko uh, določeno pravico uporabijo in kdaj ne. Vedeti morajo, kdaj velja kakšna intelektualna pravica za um, nek predmet. O tem se govori v točkah 2 in 3. Potem pa je tukaj točka 4. Želim povdariti, mm, da odprte raziskave in pa širenje znanja do informacij, mm, torej dostop do informacij o tem je zelo pomemben za eh, razvoj. Digitalni, enotni digitalni trg je bistven za parlament in komisijo v naslednjih letih in eh, to je vsekakor pomembna točka ki jo moramo upoštevati z vidika uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Torej, ni v našem interesu, da imamo najbolj strogo kontrolo, ki je možna. Treba je pustiti tudi uh, odprte raziskave eh, in pa širjenje znanja. Potem pa peta točka, ta je precej specifična. Gre za uh, zdravstvena in varnostna tveganja ponarejeni proizvodi niso le predmet obravnave na področju um, intelektualne lastnine in pa avtorskih pravic, temveč so pomembni tudi na področju varnosti in zdravja. Mislim, da je treba obravnavati to točko uh, ločeno, kaj ti potrebujemo bolj resen pristop k temu zapletenemu vprašanju. To sem želel pokriti s peto točko. Tako. To je moj predlog. Eh, z veseljem bom sprejel vaše pripombe na to temo. Hvala. Grazie, Hvala lepa, kolega Raymond. Imamo že prijavo k besedi. To je kolega Žulo, ki se mu zahvalujem za prisotnost in opozarjam vas, da nimamo veliko časa na razpolago in torej um, bodite kratki, izvolite. Euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Želel bi čestitati poročevalcu za upravljeno delo, poročevalcu, ki nam je predstavil uh, svoje mnenje. Mislim, da so prečakovanja uh, e, v zvezi z intelektualnimi pravicami uh, nekaj kar zadeva celotno kulturno področje v Evropi in da je to področje, kateremu se je vredno dodatno posvetiti. Seveda se strinjamo z vsem, kar je bilo že povedano in sicer, da je treba povečati preglednost in se boriti proti zlorabam. Um,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 izpostavlja tudi druga problematična vprašanja, katerim bi lahko dodali še kakšna, čeprav bi to pomenilo, da bi mnenje bilo daljše od tega, ki je pripravljeno. In sicer dva primera. Najprej dobički eh, iz eh, platform, za, eh, ki se nezakonito uporabljajo in drugič. Eh, platforme za prodajo uh, umetniških del. Najprej, kar zadeva uh, platforme za nastanitev, je tukaj kombinacija med reklamami in oglaševanjem. Uh, eh, Pričemer oglaševalci lahko uh, dobijo več informacij odvisno od hitrosti nalaganja in pri tem nalaganju eh, raznih vsebin prihaja do kršitev eh, pravic intelektualne lastnine. Po drugi strani pa ravno tako zaradi digitalnega dostopa se veča število umetniških del, ki so na voljo na trgu in ki se eh, po spletu Eh, prodajajo. Pri spletni prodaji pa ni možno preveriti avtentičnosti teh umetniških del, tako da uh, lahko zainteresirani, zainteresirani kupci ta dela kupujejo in jih na to prodajajo naprej, kar pomeni, da nezakonito krožijo nezakonita dela. Um, to sta zgolj dva primera, ki sem ju uh, podal. Gotovo uh, obstajajo še številni drugi primeri in pri uh, načinu, uh, kako se s tem spopasti, je gotovo zelo pomembno ozaveščanje ter sodelovanje s različnimi deležniki, ki so udeleženi v tej uh, verigi in ki lahko prispevajo k temu, da se zmanjšajo kršitve pravic intelektualne lastnine na tem področju. Hvala. Najlepša hvala za ta prispevek, gospa Kamervert. Hvala lepa. Za socialdemokrate je dejansko poročevalcu šest v senci kolega Gramatikakis. Danes še želi opravičiti, kaj ti zaradi grških volitev danes ni mogel biti med nami. Mi je pa napisal par stvari in me je zaprosil da jih predstavim. Eno izmed težišč bi po njegovem mnenju bilo izboljšanje civilnega postopka na področju uh, intelektualnih pravic. Izredno je bilo poudarjeno, da je tak postopek pri kršitvah avtorskih pravic vedno pomemben treba je zagotoviti da se ne kršijo temeljne pravice tako da je treba doseči neko smiselno ravnovesje ko govorimo o področju interneta potrebujemo torej ustrezno ravnovesje in ne smemo škoditi temeljnim pravicam potem je tukaj vprašanje ciljno usmerjenih eh, kampanj ozaveščanja, zlasti je treba tukaj ciljati na mlajšo generacijo, ki raste v digitalni eri. Treba je ozavestiti mlade, kaj pravzaprav pomenijo uh, avtorske pravice. Treba je zagotoviti, da vedo, da imajo ustvarjalci pravico do uh, neke nagrade za svojo uh, ustvarjanje. Torej, treba se je zavedati vrednosti. Uh, kreativnih del. To je treba postaviti v spredje. Glavni cilj akcijskega načrta naj bi bil učinkovito izvrševanje pravic intelektualne lastnine, poleg tega pa naj bi tudi uh, povečali zakonito ponudbo del, uh, treba je uh, zagotoviti večje število um, delovnih mest, kulturno raznovrstnost. Uh, stroškovno učinkovitost in tako naprej. Gre za to, da smo v finančni krizi, da se posega v kulturne pravice, da je s tem v krizi tudi uh, intelektualna lastnina, zato je treba zagotoviti uh, pravično nagrado za avtorske pravice in pa za umetnike. Pomembno je, da se razširi uh, pravna eh, zakonita ponudba eh, intelektualnih pravic na internetu treba zagotoviti tudi da se ustrezno plačuje za spletne storitve vedno znova ugotavljamo da je to vse bolj zapleteno lažje je naložiti stvari z interneta nezakonito kot pa da eh, plačaš določen znesek to je vedno znova Eh, komplicirano. Komisijo je treba spodbujati, da spremlja razvojna področja evropskega patenta. Gre za to, da se intelektualne, eh, pravice intelektualne lastnine prilagodijo eh, digitalni dobi. Ponarejeni proizvodi ne smejo prispevati k izgubi dobička eh, zaradi ponarejenih proizvodov, eh, prihaja tudi do škode mm, v zvezi z delovnimi mesti, prihaja do organiziranega kriminala, to smo že omenili. Eh, tukaj je torej tudi vprašanje varnosti potrošnikov in potrošnic. Tukaj gre zlasti za primer ponarejenih zdravil. Potrebujemo preventivne ukrepe, Uh, natančne sisteme, ki uh, poskrbijo, da ne bo prišlo do kršenja prvic intelektualne pravice. Uh, na koncu pa bi morali spomniti še na sklepe sveta. Komisija si mora prizadevati, da se preučijo vse možne opcije za Eh, uresničevanje pravic intelektualne lastnine. Na koncu je treba predlagati tudi konkretne ukrepe. Gospod Oettinger je vmes že napovedal, da lahko pričakujemo konkretne uh, ukrepe v tem letu, koma že čakamo, nekaj napotil oziroma nasvetov je že bilo z naše strani pa tudi strani gospoda eh, Gramatikakisa. Nekaj konkretnih eh, predlogov sprememb za poročilo je bilo že podanih. Hvala lepa. Kristina Libačka. Kristina Libačka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu za eh, zelo jasno predstavitev mnenja. Imam vprašanje v zvezi s četrto točko. Omenili ste spletni dostop do rezultatov znanstvenih raziskav. Eh, sklicevati se moram to, kar je povedala Petra. Spomnimo se na to, da so rezultati znanstvenih raziskav nekaj, kar se potem trži. To se vse čas dogaja, prihaja do komercializacije. Tako je tudi uh, pri uh, trgovinskih pogajanjih. Torej, uh, rezultati raziskav so potem zavarovani s patenti. Tako da moramo spoštovati pravice intelektualne lasnine. In zdaj uh, moje vprašanje, kako bomo uskladili ta spletni dostop do rezultatov znanstvenih raziskav uh, s postopki, ki sem jih omenila. Role McClarkin. Um, hvala predsednica seveda se moramo osredotočiti na pravice intelektualne lastnine če želimo biti gospodarstvo ki temelji na znanju vedeti moramo kako zaščititi svoje zamisli in to je treba poudarjati treba je zagotoviti da mm, ko imamo uveljavljene pravice intelektualne lastnine da se te tudi ustrezno izvajajo imam vprašanje za poročevalca v zvezi z eh, nečim kar je napisano v osnutku Zlasti v točki ena. Želeli ste zagotoviti, da intelektualne, pravice intelektualne lastnine ne, ne temelijo samo na podatkih, ki jih eh, zagotavlja industrija. Kaj ste menili s tem? Kajti vsi imetniki pravic eh, so lahko posamezniki, lahko so to korporacije, družbe in oni so eh, tisti, ki so primerni za to, da povedo, ali je prišlo do kršit ali ne. Kaj točno ste mislili s tem? Ali ste mislili na tesnejše spremljanje eh, izvajanja pravic intelektualne lasnine? strani Evropske unije, ki se premika naprej. Druga stvar se nanaša na eh, četrti odstavek. Četrto točko. Govorimo o odprtih raziskavah in znanju pravice intelektualne lastnine in pa odprto znanje um, ni nekaj izključujočega, to gre lahko z roko v roki, nekaj, kar dodaja uh, vrednost. Če ne bi bilo zaščite, tudi ne bi bilo naložb v, v to vrstne raziskave. Tako da mislim, da moramo biti uh, previdni ne želimo dati vtisa da želimo eno ali pa drugo stvar vse mora iti z roko v roki potem pa še zadnja točka nekoliko mi je nejasno katera tveganja na področju zdravja in varnosti so tukaj zajeta mogoče bi lahko poročevalec podal nekaj primerov tako da bi pojasnil kaj je zajeto v peti točki bistveno je da podpremo in izvajamo pravice intelektualne lastnine, da napredujemo in sicer e, za vse, ki so ustvarjalni. Kolega Ždrojevski. Dve vprašanje imam za poročevalca. Že nekaj let se ukvarjam s statističnimi podatki v kulturnem sektorju in pogosto dvomim glede kakovosti podatkov, ki jih uporabimo za pripravo poročil. Vprašal bi vas, kako ocenjujete podatke, ki ste jih uporabili za svoje poročilo? Kako je z različnimi sektorji? ali lahko rečemo, da so podatki, ki jih imamo danes na voljo, zadostni in zanesljivi in točni? Ali lahko rečemo, da na podlagi tega, kar vemo in poznamo, lahko pripravimo poročila, ki so lahko zanesljiva? Jakonu. Hvala, gospod Jakonu. <clears throat> Hvala lepa, predsednica. pravzaprav? Eh, pe mine personal nu mă sperie. Ja, imel bi v bistvu bolj komentar kot vprašanje. Osebno upam, da bomo tukaj se lotili realnih zadev, namreč vprašanja avtorskih pravic dejansko vse bolj vodijo na področje sporov na pravno področje. Naj obrazložim. Pri tem, ko govorimo o avtorskih pravicah, se vsakič znova zdi, da so umetniki žrtve operaterjev v sistemu, medtem ko se kot sovražnike prikazuje um, prodajalce umetnin. Naj to ponarazim s, s primerom. V Romuniji imamo v teku sodni postopek zaradi filma, ki je bil posnet v 70-ih letih, torej v Čaučeskovem obdobju. In zdaj, en del tega filma je bil uporabljen, za uh, pripravo videoklipa, reklamnega videoklipa, nekoliko krajšega. Zdaj, uh, sam se ne zauzemam za reklame. In, oziroma nočem o tem niti tako govoriti, ampak iz, originalni film je film iz Čavčeskovega obdobja in meni se to zdi nekaj mm, nespremljivega. Uh, tako da je zadeva prerasla v spor. Eh, ampak pri tem moramo biti zelo pazljivi in paziti, da ne bo nova zakonodaja omogočila uporabe luken v obstoječi zakonodaji za kršenje avtorskih pravic na področju glasbe, naprimer, zlasti romunske glasbe, imamo tudi spore z opero iz Bukarešte. Ker se klasična dela, ki jih ta opera izvaja, niso neposredno kupila od uh, njihovih avtorjev, torej od Mozarta v konkretnem primeru. In uh, v proces je vključeno Ministrstvo za kulturo in tako naprej. Torej tukaj, kot vidite, imamo neke pravne vrzeli, ki so zelo občutljive in ki jih moramo tudi zapolniti in upoštevati. To je zelo občutljivo, zato ker nimamo nobene eh, dovolj stroge in zavezujoče pravne pogodbe oziroma sporazuma v zvezi s tem. Tako da obstoječa zakonodaja na tem področju seveda obstaja, to ja, ampak je precej mm, zmedena in nepopolna. In to je tema, ki sproža precej sporov. Poleg tega pa imamo še internet, ki k tej zmedi pristavlja še svoj lonček. Sam sem sicer uh, optimističen in upam, da bo rezultat v končni fazi pozitiven. Hvala. Preden dam besedo naslednjemu govorcu, bi se mogoče dotaknila točke, ki bi jo kazalo dodatno um, osvetliti. Pravite, da ni na voljo dovolj podatkov o piratstvu na kreativnem področju. Um, in da te raziskave opravljajo samo zainteresirane družbe. Tako da eh, glede učinka piratstva, bi potrebovali zanesljivejše in novejše podatke. Eh, mislim, da bi bilo za naš odbor dobro, če bi imeli bolj specifične podatke za to področje kulture in ustvarjalnosti, ki je zelo specifično, ampak ravno zato bi želela povedati, da je bil leta 2012 ustanovljen observatori, ki Eh, je organ za podporo Evropski komisiji eh, ter ji kot tak lahko nudi bolj zanesljive podatke in raziskave na tem področju. In ta observator Evropske unije je tudi naredil raziskavo o občutljivosti mladih za uporabo eh, kulturnih vsebin na nezakonit način in ugotavljamo, da je ta stopnja osveščenosti med mladimi izredno nizka, tudi zaradi uh, brezplačnega dostopa. Tako da, kako bolje opredeliti ta odnos med investicijami v ustvarjalnost in v vlogo ustvarjalcev ter njihovo primerno plačilo, uh, ter po drugi strani, kako zagotoviti, da bodo mladi razumeli, da brez tega kulturne industrije ne bodo imele prihodnosti, da jih bodo bolj osveščeni v zvezi s tem. In poleg tega pa še potreba po raznih komercialnih modelih, tudi na področju ustvarjalnih industrij, ki bi morali biti bolj odprti za svoje uporabnike. Z tega vidika je observatori. Um, eh, komisiji predlagal, naj sproži kampanjo za osveščanje na tem področju. In eh, na zadnje bi se dotaknila še vprašanja v zvezi z dogovorom, ki so ga omenili nekateri kolegi in sicer eh, v zvezi z umetniškimi deli sirotami. Kot veste, smo mi že obravnavali dostop do takšnih umetniških del, eh, tako za raziskovalce kot za izobraževalne ustanove in tako naprej. In um, predvsem za določena področja lahko tudi razumem pomisleke, ampak uh, treba je pa upoštevati, da je treba tudi pri raziskovanju se zauzemati za zakonito uporabo teh vsebin, pa čeprav bi si seveda želeli, da bi bile bolj odprte, bolj odstopne. Torej, kot je bilo že rečeno, vlaganja v raziskave morajo tudi prinesti določen dobiček, to se razume. Tako da je treba to upoštevati in skušati doseči nekoliko boljše ravnovesje. No, hvala. Zaenkrat pa izvolite zdaj še vi besedo. Hvala, predsednica. Hvala za prispevke. Mislim, da lahko vključim vse, kar sem slišal, v končno različico tega mnenja. Odgovoril bi na nekatere vprašanja, par stvari pa bi želel pojasniti. Najprej prva točka. Podatki. Kaj mislim s tem? Tukaj sta bili dve vprašanji postavljeni na to temo. Potrebujemo eh, zanesljive in točne podatke. In tega nam manjka, kajti po definiciji gre za nezakonite prakse in te niso registrirane in jih ni mogoče točno prešteti. Razlika je, če govorimo o izvrševanju pravic na področju intelektualne lasnine ali pa ponarejanju eh, zdravil, kaj ti imamo industrijo, ki želi uveljaviti eh, spoštovanje pravic, intelektualne pravice v določenem sektorju. Če bi vsak sektor želel eh, postaviti sebe v spredje, bi prišlo do pretiravanja in tako ne bi prišli do zanesljivih podatkov. Mislim, da bi morali zaprositi Ohim, da naredi vse v svojih močeh za zagotovitev zanesljivih podatkov. Zavedati se je treba, da potrebujemo tak mehanizem in pozivati je treba k uporabi tega mehanizma. Najboljše podatke pa dejansko eh, daje industrija. Oni so najbolj dovzetni do nadzora tega, kar se dogaja. Želijo, da uredimo uh, dogajanje, ker smo mi tisti, ki pripravljamo zakonodajo. Seveda ni, ni mogoče industriji popolnoma zaupati. Informacije je treba skrbno obravnavati. Potem so se postavljale vprašanja v zvezi z odprtostjo. Dejstvo je, da ne podpiramo dveh ekstremnih stališč, da morajo vse stvari biti odprte, proste, da ne potrebujemo intelektualne lastnine. Na drugi strani pa je kontrapol, ki pravi, da uh, je treba vse zaščititi, kar se da strogo. Zdaj smo nekje vmes, glede patentnega prava in drugih vrst pravic intelektualne lastnine. Kot odbor kult eh, si moramo prizadevati k temu, da spodbujamo čim več ustvarjalnosti. Ustvarjalci morajo zaslužiti denar, denar hkrati pa morajo imeti možnost da uporabijo dela ki so bila ustvarjena že pred njimi tukaj ni neke točne eh, ločnice um, mogoče bi mm, sicer moram napisati par vrstic o tem ampak ne čutim se pristojnega da bi točno določil to ločnico potem ste govorili o peti točki gre za vprašanje ločenega obravnavanja tveganj eh, in pa izvrševanja eh, pravic intelektualne lastnine. Najboljši primer sicer ne prihaja iz področja kulture, temveč z področja medicine. Ponarejena zdravila so lahko nevarna, lahko vam škodijo, če jih uporabite. Ampak eh, dejstvo je, da je to nekaj drugega od nezakonite uporabe trgovske znamke. V industriji obstaja tendenca, da bi se uprli na razloge za pravice intelektualne lastnine. Ne pravim, da to ni pomembno, ampak eh, tukaj je še eh, vidik potrošnikov, ki želijo biti Eh, zaščiteni eh, pred zlorabo ampak tukaj gre za dve različni stvari in tega ne smemo med seboj mešati. Hvala gospod Raymond. Gotovo bomo še imeli precej priložnosti eh, tudi za pripravo predlogov sprememb, ki jih je treba vložiti do 12. 22. januarja. To je rok za vložitev predlogov sprememb. Zdaj pa mogoče še besedo gospod eh, Belževan za komisijo. Če želite še kaj dodati, imate možnost, izvolite. Hvala, predsednica. Naj eh, izrazim zadovoljstvo na tem, da bo vaš odbor pripravil mnenje k eh, poročilu pristojnega odbora. Moram reči, da je zelo težko zbrati objektivne podatke v zvezi s tem um, področjem, zato imamo tudi opazovalnico in si maksimalno prizadevamo po naših najboljših močeh, zato da zagotovimo objektivne podatke v zvezi s to industrijo. Prisluhnil sem različnim stališčem tu na odboru. Uh, vedno je zelo težko uh, priti do objektivnih uh, podatkov, potrebujemo več objektivnosti to je nedvomno delo, s katerim se ukvarja tudi naša opazovalnica. Druga stvar, ki jo je bilo slišati in ki izhaja iz tega akcijskega načrta, je to, da zelo izpostavljamo vprašanje skrbne eh, marljivosti, eh, due diligence. ko gre za vprašanje nadomestil, to je tudi ključno vprašanje na kulturnem področju, ampak tudi uh, skrbni pregled je ključnega uh, pomena. To mora biti vključeno skozi celotno verigo vrednosti. In tudi ponudniki storitev bi lahko več storili, zato da bi bolje spodbudili uh, Eh, plačile in pa tudi mm, prestregli nezakonite dejavnosti. Eh, komisija bo prispevala eh, po svojih najboljših močeh tudi k vsem poročilom, ki jih pripravlja parlament. Hvala lepa. E Hvala komisija. Zdaj pa k naslednji točki, naslednjemu poročilu pripravljalka sem jaz sama in sicer gre za mnenje za odbor regij in sicer eh, spodbujanje gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije v Uniji. Veste, da je julija komisija eh, objavila šesto poročilo o gospodarski, socialni in teritorijalni koheziji. To je poročilo, ki se pripravlja vsake tri leta o napredku na tem področju. V svojem poročilu komisija analizira položaj zlasti v kriznem obdobju pa in tudi to, kaj je bilo možno v tem obdobju storiti in zakaj je treba nadaljevati s temi ukrepi, pri čemer so vključeni ne tudi spremembe, ki smo jih sprejeli v parlamentu. Eh, vse to je seveda treba vse bolj vključevati v okvir strategije Evropa 2020, vendar pa ob tem ostajajo pereče težave tako na nacionalni kot na evropski ravni za izvajanje teh politik. V svojem mnenju sem skušala poudariti, kot vedno v teh nekaj vrsticah, ki jih imamo na voljo, Eh, najprej strateške cilje strategije Evropa 2020, zlasti glede nekaterih ciljev, eh, kateri morajo težiti eh, te eh, politike za kohezijsko, eh, mislim, teritorijalno, socialno in ekonomsko kohezijo. Eh, še zlasti gre za. Eh, zmanjšanje osipa ter zvišanje deleža mladih z visokošolsko izobrazbo eh, ter za vse življenjske učenje. Eh, ta okrepitev, pri čemer se pogosto sodeluje tudi z inštituti na nižjih ravneh, je zelo pomembna. Še eno vprašanje eh, zadeva strukturne sklade in tudi na tem področju je zaželjeno povezovanje s, e, z Evropskim socialnim skladom ter s partnerstvi, ki jih je potrebno sklepati, zato da se bo lahko polno uporabljalo to jamstvo, pa tudi sredstva iz drugih skladov e, za to področje. Pa še ena točka. E, treba je priznati prispevek potencijala kulture k gospodarskemu razvoju, še zlasti v smislu kulturne dediščine in kulturnega turizma, pa tudi na področju digitalizacije. Danes smo že govorili o kinodvoranah ter o uh, ustvarjalnih kulturnih industrijah e, pri čemer ugotavljamo obstoj številnih novih malih inkubatorjev, torej predvsem malih manjših podjetij, katerih delovanje je gotovo treba še podpreti in povečati, saj veliko prispevajo tudi k ustvarjanju novih delovnih mest. Pa še zadnja točka eh, je ta urbana razsežnost se pravi ne zgolj regionalna, ampak tudi urbana razsežnost razvoja kulturnega turizma ter inštrumentov za primerno vrednotenje posebnih značilnosti evropskih kulturnih središč. Eh, to so glavne točke, to je povzetek tega mnenja. Seveda zdaj lahko podate tudi vaša mnenja. Mislim, da je to gotovo področje, eh, na katerem je treba malo bolje preveriti, kaj se dogaja v posameznih državah članicah. Treba je pa tudi razmišljati o teh Eh, pragovih eh, in njihovi uporabi na področju kulturnega turizma. Uredba tega namreč ne predvideva in zato eh, s strani komisije pričakujemo primirne alternativne ukrepe. Hvala. Prego, Drojevski.

je bilo namenjenih za kulturo, za trudninja v tem sektorze, uzna... kar a, eh, bi predpostavljalo a, eh, ustvarjanje novih delovnih mest v ustvarjalnem sektorju. Za vsakih 15 milijonov evrov bi ustvarili približno 100 novih delovnih mest. Zdaj pa se je treba osotočiti na določene vidike. Po eni strani smo priča prizadevanjem za to, da bi zagotovili bolj učinkovito porabo sredstev, po drugi strani pa se poslušujemo direktiv in nekaterih drugih zakonodajnih orodij, naprimer uredb, ki pa otežkočijo doseganje te kohezije v Evropi naj vam dam samo primer za to. Naprimer, eh, uvajanje zelo visokih eh, DDV-jev, stopen DDV-ja, eh, naprimer za vstopanje v nekatera zgodovinska poslopja, ki so tudi na seznamu UNESCO. Rezultat te politike je naslednji. Priče smo desetodstotnemu povečanju Eh, stroškov za eh, obnavljanje določenih poslopij. Zakaj pa eh, komisija uvaja določene omejitve za stroške iz evropskih skladov, ne samo za kulturno dediščino, ampak tudi za izboljšave, za turistične infrastrukture in za tudi umetnostne šole. 5 milijonov evrov to je prag za izdatke za perspektivo za obdobje 2015-2020. 7 milijard in 7 milijard milijard in 200 milijonov evrov ja, eh, naj bi bilo a, eh, izkoriščenih v tem obdobju. S tem pa a, eh, pravzaprav se nismo osredotočili pri naših izdatkih. Dokonala rekapitulaciji in zrezignovala z takih uštevnjenj, ki bodo prinositi. Bi pozval a, komisijo naj eh, preno, premisli o svojem pristopu in naj zagotovi, da bomo imeli določena, določene koristi iz tega pristopa, drugače bomo eh, zapravili v potencijal in ne bomo zabeležili nobenega eh, izboljšanja na področju kulture in to zadeva tudi kulturno dediščino, zgodovinske stavbe, zgodovinska poslopja, ki so tudi v samem seznamu UNESCO-ve dediščine in ne na zadnja, glede kohezije in v pristopu do kulturne dediščine v Evropi. Torej, ko gre za naprimer umetnostne šole, nekaj, kar lahko prispeva k povečanju kulturne opismenosti, opismenjenosti. ljudje, ki so bolj ustvarjalni, seveda imajo tesnejšo povezavo z vsemi premiki na tem področju po celem svetu. In uh, ko, bomo, ko se bomo pogovarjali o vseh teh vidikih, bom dal slišati svoje stališče. No, To je pomemben povdarek, ki ga bom lahko vključila v svoje poročilo, torej v predlog spremembe, ki ga nameravam uložiti. Izvolite. Um, Hvala lepa. Osnutek mnenja, ki, ravno, ki ste ga ravno kar predstavili, je celovito mnenje, pokriva strategijo Evropa 2020 in tudi cilje za izobraževanje, da bi za 10 odstotkov zmanjšali šolski osip in eh, zabeležili 40 odstotno povečanje eh, diplomirancev v terciarnem šolanju. Sicer eh, moramo odpraviti tudi neusklajenosti med akademskim svetom in pa trgom dela in moramo zagotoviti okrepitev a, povezave med izobraževanjem, raziskavami in zaposlovanjem na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Moramo se osredotočiti tudi na krepitev kakovosti prek mobilnosti in čez, prek čezmejnega sodelovanja. Popolnoma soglašam, zamislimo, da vključimo a, tudi a, jamseno skemo za mlade, kar je bistven element a, za paket, za svežen, za zaposlovanje vprašanje mladi, mladih. Pravilno je, da Evropa spremlja a, tudi te vidike v evropskem semestru. To je tudi zelo pametna zamisel. Zadnja dva odstavka, ki zadevata kulturno in ustvarjalni sektor in pa kulturno dediščino. Ti, ti dve točki sta tudi prav tako zredno pomembni in uh, v našem odboru. Pravilno izpostavljamo pomembnost priznavanja polnega potencijala kulture tudi pri izboljšanju kulturne kohezije. Potrebno je uporabljati instrumente kulturne kohezije, zato da bi povečali eh, število delovnih mest v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Moramo tudi zagotoviti, da ta industrija lahko ustveti v digitalnem okolju, v digitalnem svetu. Zato sem prepričan, prepričana, da moramo eh, zagotoviti novega zagona kohezijski politiki v začetku novega programskega obdobja in moramo maksimalno izkoristiti potencial teh politik. Hvala lepa. E Hvala lepa, zdaj pa kolegica Moran Šrti. Zadovoljna sem, da si tukaj. Hvala. Predsednica povsem se strinjam z vašimi predlogi, eh, v bistvu in še zlasti s prvim odstavkom, kjer se navizujete na cilje strategije Evropa 2020 za področje kulture in izobraževanja, ki mora potekati v luči boja proti brezposelnosti mladim. Eh, vseeno pa sta tu še dve točki, ki bi ju bilo po mojem mnenju pomembno vključiti v ta odstavek. Eh, omenjate to, da je treba najmanj 15 odstotkov odraslih vključiti v vseživljensko učenje. To je zelo pomembno, ampak ravno tako bi bilo pomembno, da bi te dejavnosti vse življenskega učenja usmerili na dve področji poklicnega učenja in sicer prvič, da se ne bi več podajalo teoretičnih znanj, ampak da bi se poučevalo kompetence in pri tem se mi zdi zelo pomembno poudariti vrednotenje kompetenc, Eh, kar je pogoj za poklicno mobilnost. In druga točka, ki jo je treba tukaj poudariti, pa je tudi vrednotenje doseženih izkušenj. In to omogoča tistim, ki so aktivni na področju zaposlovanja, da zagotovijo mobilnost znotraj njihovega podjetja oziroma med različnimi podjetji. Torej, boj proti zaposlovanju se uh, Eh, boj proti brezposelnosti se eh, omogoča s tema dvema vzvodoma, vrednotenjem eh, kompetenc in vrednotenjem poklicnih izkušenj. In na ta način lahko res veliko prispevamo k mobilnosti in zdelo bi se mi zelo pomembno, da bi to vključili v besedilo, saj bo to prispevalo k učinkovitosti. In še druga točka. Eh, ki jo želim izpostaviti, pa zadeva tretji odstavek, v katerem se omenja jamstvo za mlade. To naj bi bil bistven vzvod Evropskega socialnega sklada za zajezitev brezposobnosti med mladimi. In rekla bi tukaj, da se žal ta jamstvo za mlade podvaja s spodbudo za zaposlovanje mladih. Dobro veste, koliko zmede povzroča obstoj teh dveh inštrumentov. In zelo težko je sem vključiti to spodbudo za zaposlovanje mladih, saj bi s tem samo še dodatno uh, večali to zmedo, to mešanje med obema inštrumentoma. Uh, Mislim, da bi bilo pomembno zapisati približno tako. Pozdravlja eh, program Jasta za mlade, ki je učinkovito sredstvo za zmanjšanje brezposelnosti mladih, še zlasti v najbolj prizadetih uh, območjih, kjer bi to morali okrepiti tudi s spodbudo za zaposlovanje mladih. V tem smislu bi morali sem še to dodati. Uh, mislim, da bi bilo zelo pomembno eh, tukaj paziti na besede, ki se uporabljajo in na način, kako se uporabljajo, ker slišim kar pogosto, da okrog tega obstaja precej zmede. Zato se mi zdi pomembno, da smo vsaj v našem odboru zelo jasni, ko govorimo o tem. Hvala lepa. Hvala lepa, seveda bom to gotovo upoštevala. Zdaj pa kolegica Libačka, izvolite. Podničonca, dziękuję mm, za opinijo. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa za vaše mnenje in za to, ker, ker ste pokazali, da, da osnova za teritorijalno socialno kohezijo, da je ta osnova, tista, ki mora pris, prispevati do uh, zniževanja brezposelnosti. Torej, a, predpostavka za to, da se bomo lahko borili proti brezposelnosti, je ravno izboljševanje pogojev za izobraževanje. Moramo pa tudi priznati, da izobraževalni sistem mora temeljiti na veščinah, na znanju, ampak tudi izkušnje so pomembne in te bomo lahko zbrali samo na delovnem mestu. Ja, in usposabljanje in dostopanje do usposabljanja pa sta odvisna od sposobnosti podjetij, da, da sprejemajo mlade v primerne programe. Zato pozivam k temu, da ustvarimo Evropski centr za informiranje, za seznanjanje o možnostih za a, poklicno usposabljanje. To bo bistveno izboljšalo mobilnost in izmenjava. To bi lahko financirali iz kohezijskih politik, iz Erasmusa, iz jamstvene scheme za mlade tudi tak a, informacijski centr bi bil nujno potreben. Recimo, če pomislimo na Poljsko, imamo določene države, določene regije, ker bi to bilo zelo enostavno izvesti, izvesti imamo pa tudi druga a, območja, kjer pa ni dostopa do teh možnosti. Hvala tudi za ta pomemben prispevek. Zdaj še enkrat Petra, potem pa še dva poslanca. Hvala lepa, lahko sem relativno kratka. Zahvaljujem se za predloženi osnutek. Na voljo si imela malo prostora, ampak mislim, da si zajela vse, kar lahko eh, na tem področju pove naš odbor. No, glede točke 4 mi je prišla na, na misel eh, ena stvar, ki bi jo lahko dodali vse čas nekako plešemo med kulturo in ustvarjalnostjo in razmišljamo o tem, kako lahko s tem prispevamo k zaposlenosti. Ampak dejansko pa nam eh, programi pregledov kažejo, da smo tukaj le deloma uspešni. V prejšnjem eh, obdobju nam je uspelo vključiti financiranje eh, za kulturo v strukturne sklade v ESF, eh, tako da lahko zdaj financiramo projekte v okviru tega investicijskega programa. Zelo zanimivo bi bilo videti, če bi komisija recimo na koncu tega leta ali pa na začetku naslednjega leta uh, pripravila poročilo, kako lahko države članice uporabljajo uh, strukturni in pa um, socialni sklad, da uh, se izkoristi ta inštrument, kaj točno imajo od tega inštrumenta same regije in skupnosti. Mislim, da bi bil to korak naprej. V moji zvezdni deželi je to vsekakor uh, središčna točka, gre za spodbojanje kreativne industrije. Zanima pa me, kako druge države članice in druge regije oziroma skupnosti gledajo na to in kako uporabljajo sredstva, ki so uh, namenjena področju kreativne industrije in kulture. Kako lahko naredimo še korak naprej? To je zelo zanimivo, gotovo vam bom odgovorila. Zdaj pa še Helga uh, Trupel, na to pa gospod Ljubit. Um... Naj še enkrat povdarim, da Dejansko uh, ustvarjalna in kulturna industrija uh, nista taki, kot bi si želeli v okviru strategije Evropa 2020, ampak uh, kulturne industri kulturno industrijo bi lahko financirali tudi iz kohezijskega sklada in to je nova filozofija, ki jo je treba začeti uveljavljati. Eh, potem pa, kar zadeva um, pobrate na mesta, mm, imamo kar nekaj izkušenj s tem, ampak vidimo, da uh, proračunska sredstva so bila nekoliko skrčena. Uh, Tukaj gre za razvijanje razumevanja med evropskimi mesti, za spodbojanje socialne kohezije. Morda bi imeli neko možnost, uh, zato da bi še bolj podprli pobratena mesta, ker gre res za to, da na lokalni ravni angažiramo ljudi eh, pri razvoju zanimivih skupnih projektov. Mislimo, da to bi bilo mogoče storiti. Zaželjeno bi bilo to uh, storiti tudi iz teh skladov. Hvala. Uh, No, veramente grazie per questi contributi hvala lepa za vse vaše prispevke zdaj pa naj se poskusimo odzvati ampak smo pozabili še na gospoda ljujita izvolite na to pa tudi še komisija ja do, dan je dolg in naporan uh, eh, naj se navežem na pripombe, ki jih je dal naš poročevalec v senci, gospod Džambaski. Torej, tukaj govorimo o tem, da je brezposelnost mladih eden izmed največjih izzivov, s katerimi se sooča Evropa dan danes. Potrebno se je osredotočiti in usmirjati izobraževanje tudi v potrebe trga dela. Torej, kot koordinator v odboru regiji za EKR bi želel povdariti, da predhodni govorniki so govorili o učinkovitosti izdatkov eh, in porabe sredstev. To pa je nedvomno res, kajti. Uh, problem je, da uh, uh, recimo uh, si uh, umijemo roke s tem, da rečemo, bomo znižali davke, ampak to ni nujno učinkovito. Včasih uh, Eh, denar, ki ni bil ustrezno uporabljen na evropski ravni ali ni bil uporabljen. Uh, tako kot eh, se je dogajalo za časa eh, angliškega premijeja Gladstona, zakaj ne bi ta denar šel nazaj v žepe davkoplačevalcev, zato da bi ga lahko bolje uporabili. Torej, to je naša perspektiva na, eh, in mislim, da naš odbor bi moral predvsem z izobraževalnega zornega kota izraziti tudi druga, druge vidike v letih 2004-2008 sicer lahko razumem, da v tistem obdobju je bilo nujno financirati kohezijo, predvsem ker je bilo treba odpraviti eh, še posledice starih komunističnih režimov v novih članicah Evropske unije in s tem nekateri eh, so pobliže seznanjeni ampak določene države so že bile članice Evropske unije od leta 1981 in še vedno uh, prejemajo pres, precejšnja uh, finančna sredstva. Uh, In torej bi potrebovali popolno, uh, popolno prestrukturiranje in reformiranje teh uh, načinov financiranja in kultura in izobraževanje morata biti tudi predmet takih razprav, ki jih bomo razvijali in, si, in do njih pristopali na drugačen način v prihodnje. Hvala lepa. Uh, zdaj pa predamo besedo gospe Kalman v zastopstvu komisije. Izvolite. Hvala, predsednica. Hvala, predsednica. Najprej naj pozdravim to mnenje in stališče eh, tega odbora. Zastopam eh, generalni direktorat eh, za izobraževanje in kulturo. Zelo cenim točke, ki so bile izpostavljene v tej razpravi in eh, poudarjam pomen potencijala kohezijske politike in evropskih strukturnih in kohezijskih skladov, bodi si kar zadeva izobraževanje, usposabljanje in kulturo. To ni nič novega. Kohezijske politike so že dale pomen do prinosa tudi v preteklih programskih obdobjih, recimo od 2007 do 2013 imamo tudi ekspost um, eh, ocene, ki jih eh, razvijamo in ki bodo kmalo na voljo. Kot veste, v prihodnje za obdobje 2014-2020 tukaj imamo svežen tu, v zvezi s tem še potekajo pogajanja in zelo pomembna smer pri teh reformah eh, je večja uskladitev z cilji eh, in strategijo Evropa 2020. Nekateri cilji izmed te strategije zadevajo neposredno izobraževanje kulturo usposabljanja. Tukaj imamo zelo velik potencial za naložbe v izobraževanje in usposabljanje, kar pa se deva pogajanje za prihodnja partnerske sporazume, ki so že bili nekateri že podpisani, že vidimo določene rezultate in morda je to uh, ozadje, ki uh, vas lahko zanima. Torej, po sprejetju pravnega svežnja veste, da je naslednji korak so ravno pogajanja za prihodnje partnerske sporazume in operativne programe, ki zagotavljajo konkretno vsebino tega, kar bomo podprli strukturni sklado. Torej, vemo, da izobraževanje in usposabljanje bodo prejeli 32,8 eh, eh, milijarde evrov in to je velik znesek. E, to bo najpomembnejši finančni instrument na evropski ravni za naložbe v e, izobraževanje. 26 milijonov bo prišlo iz Evropskega e, in, eh, socialnega sklada in 6,6 milijonov bo eh, uloženih v infrastrukture. Torej, to eh, velja eh, torej, eh, Sicer bi vam lahko zagotovila več eh, informacij, ampak pogajanja še niso bila zaključena in zato vemo, da se o boljšo porazdelitev bomo poznali šele eh, v kasnejši fazi in eh, to bo očitno šele v fazi operativnih programov. Ampak, eh, če si ogledamo celoten znesek, vidimo, da gre za pomemben znesek, kar zadeva naš generalni direktorat za kulturo in izobraževanje. Moram reči, da um, podpiramo delovanje drugih direktoratov, kot ne, naprimer z regijo oziroma za operativne programe, zato da zagotovimo tudi povezave za strategijo Evropa 2020 in strukturnimi skladi mladi, ampak tudi z prioritetami e ET 2020 in tudi z političnimi linijami, ki zadevajo politiko na kulturnem področju in na področju stvarjalnih industrij. Želim izpostaviti tudi še neko drugo razsežnost naprimer naložbe v eh, kulturo in, eh, in izobraževanje iz strukturnih skladov. To ni pomembno samo z ozirom na splošne cilje, ampak tudi z vizornega kota brezposelnosti mladih. In Eh, to je izpostavljeno tudi v mnenju samem. Želim povdariti ulogo ustriznih šolskih izobraževalnih sistemov kot takih pri preprečevanju brezposelnosti mladih. Zato, da dosežemo trajnostne rezultate, dolgoročno moramo modernizirati šolske sisteme, zato da zagotovimo, da brezposelnost med mladimi se ne bo ponavljala in širila. In torej, to je vse, kar sem želela povedati in se vam še enkrat zahvaljujem za mnenje. Hvala lepa, torej ne vas opozorim na roke za predloge spremembe. 27. januarja do 12. ure je rok za predložitev predlogov sprememb in naj se čisto na kratko povrnem še k nekaterim od vaših namigov in dopolnitev, ki jih bom z veseljem sprejela. Nekateri so lahko tudi predmet skupnih predlogov sprememb. Najprej, gospodu Zdravzjevskemu naj povem, da se je osredotočil na temo, ki nam je zelo pri srcu, kateri smo že razpravljali. To bo treba poglobiti tudi v odboru za kulturo, tudi kar zadeva sporazume za partnerstva, ki jih bomo sklenili zdaj v teh mesecih in ravno v okviru smernice ki so bile oblikovane za strukturne sklade, mora, ugotovimo, da ni eh, jasno navedena meja petih eh, milijonov, to je bilo poudarjeno nekje v preteklosti, ampak zapisano je, da v vsakem primeru eh, velike kulturne infrastrukture niso prioriteta in zato so izključenje iz sofinanciranje iz regionalnega sklada to je eh, vidik, ki, ki ga je treba poglobiti in moramo eh, morda tudi ta vidik izpostaviti v tem mnenju in povprašati generalni direktorat za regionalno politiko za pojasnila kulturo moramo izpostaviti kot a, eh, pomembno razsežnost za doseganje kohezije, za odpravljanje brezposelnosti med mladimi, to bomo okrepili. V odgovor gospe Morenšahtje naj povem, da če eh, pač menite, vi veste, da je mnenje, eh, da je dolžina vsakega mnenja zelo omejena in eh, namen je ravno ta, želeli smo zapisati, da jamstvena schema za mlade predstavlja okrepitev zaveza glede na sredstva, ki naj se namenjajo mladim. To eh, izjavo bomo lahko izražili še bolj eksplicitno in uh, socialni sklad lahko ima to vlogo in sicer uh, pri krepitvi pristojnosti, veščin tudi na delovnem mestu in tudi vse oblike validacije teh eh, veščin. Uh, Eh, za kolegico Libački naj povem, da eh, sistem EURES, ki je tisti, ki je bil ustvarjen na evropski ravni za spodbujanje eh, iskanja zaposlitev oziroma pripravništev, to je stvar, ki jo lahko bolje omenimo v tem mnenju, da pač iz tega naredimo posebno temo. Eh, pri čemer bi se lahko navezali tudi na Erasmus. Eh, Potem, gospa Kammervert, eh, v zvezi z točko, na katero ste opozorili, moram reči, da soglašam z vami ruolo di cer e una volontà di fare un lavoro orizzontale con le altre commissioni. E torej, želeli smo vzpostaviti neko sodelovanje tudi z drugimi odbori, naprimer tudi z odborom regije. Zato mislim, da eh, to lahko res izvedemo. Zato moramo skleniti, kdaj lahko bi eh, izvedli nek monitoring, zato da preverimo, kako se uporabljajo strukturni eh, skladi za kulturo. Helga Trupel soglaša prenašam z vami eh, pobratena mesta in izkušnje, ki smo jih izbrali v okviru evropskih prestolnic kultura. Eh, tukaj smo zbrali kar nekaj izkušenj in zato sem pripravljena razmisliti o možnosti eh, oblikovanja bolj konkretnega predloga. Obstaja tudi Network Eurocities, ki ima v svoji sredi tudi Eurocities, ki so namenjene kulturi. Naslednji, naslednje srečanje v, v Torino in ob tisti priložnosti bi lahko razvili tudi predlog, ki ste ga vi omenjali. In zahvaljujem se tudi predstavnici komisije za pojasnila. Zelo bi nas eh, zanimalo, čim boste sklepali te sporazume o partnerstvih, da nas seznanjate s tem in tako, da bi lahko vedeli, pri čem smo, bodi si kar zadeva sredstva za izobraževanje kot sredstva za kulturo v okviru strukturnih skladov. S tem a, sem zaključila, pripravljena sem sprejeti vaše prispevke, kar pa zadeva konkretno kritiko, ki jo je podal kolega Ljuit. Se vem, da strokovne sklade nismo vedno uporabljali na primeren način in ne samo v eni, ampak tudi v več državah, ampak mislim, da nove uredbe so bolj usmirjene v spodbujanje in kaznovanje in uh, pa eh, uveljavljanje najboljših praks in najboljših izkušenj na tem področju je lahko tudi koristno za to, da presežemo določene trežave, naprimer pri eh, načrtovanju uh, Eh, seveda, želimo imeti neko poenostavitev skladov, nek določene izboljšave smo zabeležili in v okviru strukturnih skladov imamo delež, ki znaša 5 odstotkov, ki je neposredno namenjen ravno mestom in uh, za lokalno projektiranje. Popolnoma razumem vaše stališče in eh, sem, eh, se zavedam tveganj, ampak ni drugih alternativ. Moramo ulagati za ustvarjanje rasti in uh, za ustvarjanje novih delovnih mest. Hvala lepa, s tem smo izčrpali to točko, zdaj pa gremo na naslednje poročilo. Uh, kolega Diakonu bo predstavil mnenje o uh, napredku v smeru celostnega pristopa k kulturni dediščini v Evropi. O tem smo imeli tudi čudovito javno predstavitev. Tistega dne me ni bilo, ampak prek interneta sem z enim očesom spremljala dogodek in sem čisto vse slišala. In torej čestitam vsem vam in vsem nam, kajti to je bila odlična priložnost za poglabljanje. Hvala lepa, zdaj pa gospod Diakon, imate besede, zvolite. Mulțumesc, doamna președintă ne vem zakaj, ampak občutek imam, da smo v zadnjih dveh dneh govorili samo o kulturni uh, na programu, tudi druge teme. Ampak dejstvo je, da ko so kulturne dobrine dovolj stare in dobre, postanejo kulturna dediščina. Zahvaljujem se vam za zaupanje ki ste ga izkazali uh, do mene kot poročevalca za to temo. Saj ste me imenovali za poročevalca. Sam se uh, s tem ukvarjam že nekaj mesecev, želel sem izbrati čim več mnen. Začel sem že za časa italijanskega predsedstva, sodeloval sem z odborom regij. Eh, ki je pripravil poročilo na obravnavano temo. Potem sem pa zbral tudi eh, mnenja strokovnjakov, ki so bili navzoči na naši javni obravnavi prejšnji mesec. Rad bi skoristil priložnost in se še enkrat zahvalil eh, vsem, ki so pomagali organizirati to javno obravnavo. Zahvaljujem se sekretarjatu za zelo dobro organizacijo. Preden predstavim mnenje, bi kot poročevalec v senci rad povedal, da z veseljem pričakujem vaše prispevke. Po današnjem srečanju bi bilo dobro imeti še srečanje z vsemi poročevalci v senci. Moj kabinet bo skušal sporočiti eh, termin tak, tega srečanja. Eh, zdaj pa teme, ki se mi zdijo najbolj pomembne. Najprej eh, financiranje eh, kulturne dediščine iz evropskih sredstev. To se mi zdi zelo zahtevna tema, zlasti zaradi resnosti situacije. V Evropi imamo zadnjih šest let krizo in zato je prišlo do precejšnjega zmanjšanja proračuna za kulturo v državah članicah. Zaščita kulturne dediščine je nacionalna pristojnost ampak vlade ne morejo več ustrezno poskrbeti za financiranje in eh, zato prihaja do ogrožene ustrezenega varstva kulturne dediščine. Hvala Bogu imamo dovolj evropskih programov za financiranje kulturne dediščine, recimo ustvarjalna eh, Evropa, obzorje 2020, eh, poleg tega imamo tudi proračunske postavke za financiranje kulture v skladih za regionalni za razvoj, ribištvo, ali razvoj na področju kmetijstva oziroma podeželja. Ampak eh, večina ljudi, ki se na nacionalni ravni ukvarjajo s kulturno dediščino, teh instrumentov ne pozna dovolj. Komisija je pripravila uh, vse te instrumente v enem dokumentu za obdobje 2014-2020. Uh, ta dokument se imenuje Mapping, tam so zbrani vsi ti instrumenti, ampak žal je dokument na voljo samo v angliščini. Gre za ustrezen, uh, zahteven tehnični jezik, ki za širšo javnost ni najbolje razumljiv rad bi pozval Evropsko komisijo, da besedila pripravi tako, da bodo bolj dostopna širši javnosti um, in da bodo na voljo tudi v različnih jezikih Evropske unije. Torej, potrebujemo boljšo komunikacijo eh, s tistimi, ki se ukvarjajo s kulturo. Tako bomo lažje išli iz krize, ki traja zadnjih šest let. Potem bi nadaljeval z izmenjavo dobrih praks na področju kulturne eh, eh, dediščine. Je ta izmenjava izredno pomembna. Trenutno še ni neke eh, zbirke podatkov, zbirke podatkov na ravni Evropske unije, ki bi zajemala dobre prakse. Komisijo bi povprašal, ali obstaja to vrstna eh, podatkovna zbirka in če je ni, ali ne bi bilo dobro, da se ustvari. Potem bi izpostavil še pobudo governance, ta se zadnje čase dosti krat omenja, nanaša pa se na model, mm, v katerem delujejo manjše skupnosti. Gre za demokratičen model, ki bi lahko bil rešitev, ki se bi uporabil v teh nedoločnih pogojih, v katerih eh, se je znašla kultura. Recimo lahko bi se oprli na krajevne skupnosti. Recimo primer. Gre za primer uh, italijanskega Eh, igralca, ki se je zabrikadiral v gledališču in potem so ga lahko s pomočjo lokalne skupnosti eh, eh, rešili iz tega gledališča, hkrati pa zagotovili tudi ustrezno podporo. To je neke vrste kulturni aktivizem. In to bi lahko bila alternativa za mnoge kulturne dobrine. Če pa želimo to uveljaviti tudi v praksi, potrebujemo zakonodajni okvir in eh, zato eh, bi eh, poprašal komisijo o možnosti, da se oblikuje tak zakonodajni okvir. Potem pa še zamisel o Evropskem letu kulturne dediščine. Glede tega bi podprl predlog nemških predstavnikov. Lahko bi imeli leto, Evropsko leto kulturne dediščine. Ampak, če želimo biti učinkoviti, moramo sočasno izpolniti dva pogoja. To Evropsko leto kulturne dediščine mora biti ustrezno podprto. Države članice se morajo od samega začetka angažirati, potekati morajo dejavnosti na nacionalni ravni. In te se morajo okrepiti. Seveda so pa tukaj potem še druge teme, ki bi jih eh, rad izpostavil. Najprej digitalizacija kulturne dediščine. Mislim, da ni treba ponavljati, kako pomembne so možnosti digitalizacije. na področju kulturne dediščine. V poročilu izpostavljam tudi uh, pomembnost raziskav in pa tehnoloških inovacij ter približevanja mladi generaciji, ko govorimo o kulturni dediščini. Ampak ta tema povzroča nekaj težav, kajti imamo uh, precej različne. Uh, tehnološki situacije v državah članicah. glede tega bi omenil platformo europeana to je evropska komisija že od začetka podprla zdaj potrebujemo novo financiranje eh, ne želim odpirati razprave o tem ampak eh, treba je postavljati vprašanja kajti pojavljajo se govorice v zvezi s tem eh, in hkrati to lahko povzroča nejasnosti. potem je tukaj še gospodarski potencial kulturne dediščine. evropska kulturna dediščina ima predvsem kulturno vrednost, to je samo po sebi umevno. Ampak, eh, ker govorimo tudi o gospodarskih argumentih, moramo meniti tudi gospodarski potencial kulturne dediščine. Eh, kulturna dediščina je lahko eh, neke vrste motor za regionalni razvoj, za kulturni turizem. Pomembno je, da se vključijo tudi obrtniki s tem se zagotavlja eh, zaposlovanje pomankanje delovnih mest eh, je trenutno velik problem znotraj evropske unije in sektor kulturne dediščine lahko tukaj eh, prispeva in ustvari delovna mesta pa tudi ohrani ne to kar neka delovna mesta temveč kvalificirana delovna mesta na koncu pa bi se dotaknil še nekaterih tem iz poročila, ki, v, ki bi morale vse čas biti na dnevnem redu. Tihotapljanje eh, kulturnih dobrin, eh, potem pomem, pomen eh, podnebnih sprememb in še zunanje povezave Evropske unije na področju kulture. To me vse zanima in seveda zanimanjem pričakujem tudi vaše komentarje in pa pobude. Ko pa gre za delovni načrt, uh, Eh, hvala lepa za vaš prispevek. Eh, gospod Morgano bo spregovoril najprej. Si bomo zabeležili vsa imena, veliko vas je. Eh, prosila bi vas, da se čim krajši Morgan, izvolite. Relatore, ki je elenkato parekki Eh, najprej najlepša hvala poročevalcu za številne elemente ki so podlaga za razmislek in s katerimi se večinoma lahko strinjamo tako da to mnenje beremo predvsem zato, da izrazimo mnenje politične narave. Mm, potem pa bi bilo po mojem mnenju treba bolj poudariti ohranjanje evropske kulturne dediščine v njenem najširšem pomenu, to ni samo ena od številnih eh, možnih poti za zagon Unije, temveč zelo pomemben izziv na več ravneh, ki je pred nami. In zato mi dovolite, da v oklepaju povem naslednje. Ne smemo pozabiti na tragične dogodke v Parizu, ki so nam dokazali, kako eh, sta naša družba in demokracija ranljivi in ne le to, temveč da bi morali storiti še nekaj več, nekaj, kar ni delovalo do sedaj in to je ta naša zmožnost, da obrazložimo in naučimo številne mlade ceniti našo kulturno dediščino. E, in to pravim, kljub vsem zavezam, ki so jih prevzele države članice glede mm, šolanja in vsega, kar je s tem povezano. Lahko bi se omejili samo na ta vidik, zato da bi vse prepričali o tem, kako je treba najti nove načine za vrednotenje in posredovanje evropske kulturne dediščine, ki ni samo inštrument za ohranjanje ki je zelo pomemben, ampak tudi za spodbujanje naše demokratične družbe, Eh, ter eh, za njeno zaščito pred kakršnokoli obliko nestrpnosti ter eh, pri sklicevanju na to evropsko civilizacijo je prav to pomembno za ta evropski model izobraževanja in pravilno uporabo kulturnih dobrin v vseh evropskih regijah. Pri tem je treba spodbujati pridobivanje kompetenc, ki jih bo možno pridobivati samo ob teh postopkih ponovnega odkrivanja in raziskovanja naše kulturne dediščine v šolah to pa še ni vse. Kot je že bilo poudarjeno tudi v poročilu komisije, je naša kulturna dediščina, torej izjemnost naše evropske kulture v materialnem in nematerialnem smislu, to pomeni katedrale, eh, gledališča, muzeji, pa tudi kulturne pokrajine, eh, jeziki, vrednote in tako naprej, vse to je gotovo naš največji zaklad. To je zelo dragocen mozaik, ki predstavlja našo identiteto, našo zgodovino, naš občutek pripadnosti, na katerega moramo biti vsi mi zelo ponosni. Gre torej za kapital, ki, kot je to povdarila komisija in tudi poročevalec, torej kapital, ki ga moramo zaščititi in tudi še dodatno poudarjati. Naprimer, danes, ko se ponovno navežemo na to novo paradigmo, ki se nekoliko stežavo spet prebija na plan in povezuje gospodarstvo s kulturo ter ponuja bolj enoten pogled na različne vidike ekonomske, socialne, tehnične in tako naprej. E, gre za vidike razvoja. E, Zato je pomembno ulagati v človeški kapital, v izobraževanje, v kulturo in pri tem zauzeti pristop, ki ne bo pomenil zgolj ponavljanja tega, kar se je počelo do sedaj. To sicer ne pomeni, da naj bi vse zavrgli, vendar da moramo gledati še nekoliko dlje naprej. Naprimer, pregled um, institucionalnega ustroja in sistema upravljanja ter zvilup uh, upravljalnih sistemov ob upoštevanju kulturne komponente, pristop, pri katerem bodo bolj udeleženi naši državljani, pa tudi zavedanje o gospodarskih težavah ter pri tem spodbujanje partnerstev med zasebnimi in javnimi akterji. Tudi eh, leto evropske mm, kulturne dediščine je eh, bilo predmet raziskav in nekatere številke že precej povedo same po sebi. Naprimer, kot poročevalec eh, mm, pri mnenju o novih izzivih kulturnega turizma, lahko spomnim, da je Evropa ena glavnih turističnih destinacij na svetu. Turizem je Eh, ključni sektor eh, gospodarstva, ki proizvaja 5 odstotkov bruto BDP-ja in pri katerem je soudeleženo zelo veliko število podjetij in posameznikov. Eh, kulturni turizem predstavlja namreč 40 odstotkov celotnega evropskega turizma. Zavedanje o njegovi mm, strateškem potencialu nam torej narekuje, da na evropski ravni ne delujemo neorganizirano in eh, da uporabljamo primerne sinergije ter povežemo kulturne politike z drugimi evropskimi politikami ter tako omogočimo še večjo sinergijo med temi sektorji, med eh, turizmom, področjem za okolje regionalni razvoj, pa tudi obdavčitev in tako naprej. Torej, vrednost dolgoročne trajnosti kulturne dediščine v Evropi je nekaj, s čimer se moramo bolj ukvarjati in razviti bolj povezan pristop k njenemu vrednotenju. In kot je bilo že povedano uvodoma, bi pričakujem, da bomo lahko mm, ocenili, proučili predloge poročevalca in da bomo uh, kot Evropski parlament, ne glede na, na, pripa ne glede na pripadnost političnim skupinam, uh, dosegli strinjanje v zvezi s tem dosjejem, ki je strateške zelo pomemben. Hvala. Hvala lepa, mislim, da ste zelo strukturirano nastopili. Eh, lahko bi vas sicer eh, prekinila, ker bi morali biti vsi nekoliko krajši, ampak vseeno ste, je zelo pomembno, kar ste povedali, gospod Štrojevski. Zaprošenje, dve uvagi je. Hvala za besedo. Imam dva komentarja, en predlog, pa še vabilo. Najbolj pomemben element je naslednji. Doslej v Evropski uniji žal še nismo imeli sistema, za podpiranje ali ohranjanje najbolj pomembnih spomenikov ob katastrofah. Veliko spomenikov je bilo uničenih zaradi požara, poplave ali eh, potresa. Zelo pomembno je, da v takih primerih v Evropi zagotovimo uradno podporo. Kajti odzivni čas po neki poplavi, požaru ali potresu je odločilnega pomena v smislu stroškov in v smislu učinkovitosti podpore. Tak problem smo imeli v Asisiju, pa pri požarih v, na Slovaškem, pa tudi na Mačarskem, ko je šlo za poplave in požare. Torej, moj prvi komentar je pravočasna pomoč v primeru, naravnih katastrof. Imamo podatkovno zbirko dokumentov v državah članicah, ampak imate popolnoma prav, da nimamo nekega povezanega sistema, ki bi ga lahko uporabljali na ravni Evropske unije, da bi povezali te podatkovne zbirke. Spremeniti moramo sistem registracije spomenikov. Spremeniti mo, moramo način obravnavanja teh spomenikov, tako da bodo podatkovne zbirke na voljo po vsej Evropski uniji. Potrebujemo povezovanje med državami članicami, tako da bo podatkovna zbirka na voljo tudi na ravni Evropske unije. Tretji komentar pa se nanaša na digitalizacijo uh, v današnji dobi. Države članice uporabljajo različne standarde. recimo za eh, izobraževanje otrok ali mladih, eh, se teh standardov ne more uporabljati enako. Potrebujemo enake standarde po vseh državah članicah, tako da ne bomo izgubljali denarja, ki se nanaša na spomenike. Potem pa je tukaj še vprašanje o spomenikih znotraj in zunaj Evrope. Pogovarjali smo se o. Uh, delu agencij in uh, učinkovitost ni prav velika. Recimo, če gre za muzej v Egiptu ali pa Hagio Sofijo v Istanbulu, kakovost del je slaba, tako da je treba analizirati, kako se uporabljajo sredstva, da jih ne bomo metali stran. Zdaj pa še povabilo, ki sem ga omenil in sicer na to, odziv na to, kar je povedala nemška kolegica. Čez dva tedna bom tukaj v Evropskem parlamentu odprl razstavo, kjer bom predstavil, kaj smo dosegli v smislu dediščine in infrastrukture. To bo v torek ob šestih, tako da vas vse pozivam na otvoritev. Allora, kolega Krasnodeski. Mm. Ja to je bilo zelo zanimivo. Naslednji, e, hvala lepa za besedo. Ne bom govoril o pozitivnih plateh e, komunikacije, sporočila in tega, kar je povedal e, poročevalec. Pozdravljam dokument Evropske komisije, sem nov poslanec in vidim, da komisija obravnava kulturo kot pomemben del, tako v okviru gospodarstva, kot tudi zunanje politike. Govorili ste o digitalizaciji, modernizaciji muzejev, izmenjavi izkušenj v posameznih državah. To, to vse je zelo pomembno. Bi pa povedal nekaj bolj splošnega. Ta odmor, eh, odbor bi moral biti prostor, kjer eh, bi se pogovarjali o kulturi tudi bolj nasplošno. Eh, lahko razmišljamo tudi o tem, kaj pravzaprav razumemo pod kulturo, kako naj kulturo obravnavamo. Vsi ti dokumenti vključujejo nek pristop do kulture, ki me nekoliko skrbi. Razumem, da je odbor v prejšnjem sklicu lahko imel tak pristop, ampak treba je povečati ozaveščenost o pomembnosti kulture. Seveda je treba skrbeti za kulturne eh, spomenike, ampak eh, zavedeti se je treba, da kulture ni mogoče upravljati enako kot recimo gospodarstvo in to je tudi dobro. Imamo toliko evropskih programov, in komisija pravilno izpostavlja, da ni neke, eh, nekega nasprotovanja med eh, odgovornosti na nacionalni in evropski ravni, ampak to dejstvo, da želimo organizirati, financirati, podpirati kulturo, ali to ne spodkopava značilnosti kulture, kajti nove zamisli vedno povzročajo konflikte, raznolikost je lahko vir napetosti. Um, ni mogoče prav vsega organizirati oziroma upravljati. Ustvarjalnost je nekaj, česar ne moremo predvideti in zato pravzaprav v kulturi gre. Torej, noben upravljalec ali politik ne more reči, kaj je v kulturi inovativnega. moramo se pogovarjati o tem, kaj pravzaprav obravnavamo. Če pride do uh, razl raznolikosti v kulturi, ne gre nujno za različne vere ali pa priseljence. Na polskem recimo se pogovarjamo o zelo različnih stvarih. Imamo spor med Poljaki in Nemci glede uh, tistih, ki so bili po vojni iz Polske izgnani. Ampak to ni zajeto v dokumentih, kajti v dokumentih večinoma, večinoma govorimo o, o harmonizaciji in centralizaciji. Ne smemo biti preveč naivno, da bo več, naivni, da bo več in misliti, da bo več financ pripeljalo do večje harmonizacije. Poskrbeti moramo, da ne bomo ubijali kreativnosti. Tega se treba vse čas zavedati. Mogoče moramo nekako eh, zajeziti Evropsko komisijo v njenih prizadevanjih po centralizaciji in upravljanju vsega na evropski ravni. Mislim, da moramo bolje obravnavati eh, spore, eh, različnosti, pa tudi ustvarjalnost samo. Kajti, če je pristop drugačen, je to dragoceno. Kulture ne moremo eh, lepo razstaviti v muzeju. Kultura je pravzaprav boj. Včasih je subverzivna, včasih je nevarna, poglejmo si Hadikerja imel je dokaj nespremljive zamisli, ki pa so bile zanimive in inovativne. Mislim, da moramo v našem, naših dokumentih odraziti vsa ta razmišljanja. In to prinaša tudi posledice pri našem upravljanju kulture. Danes si sprejemamo prosti trg in gospodarstvo, prav tako bi morali sprejeti tudi svobodo v kulturi. Kolega, Hvala lepa. Spoštovani kolega, zelo zanimiva je ta razprava. Zdaj pa kolega Maragal, potem pa Julie Ward. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi želel izraziti svoje zadovoljstvo nad poudarki, ki jih je podal poročevalec. Mislim, da to podaja zelo dobro perspektivo za delo in eh, za pripravo tega dosjeja, ki je po mojem pomembnejši in splošnejši, kot se zdi tukaj gre dejansko za kulturno politiko in za tem stoji marsikaj. Želel bi poleg tega, informacije, izmenjave, digitalizacija, vloga lokalnih organov, eh, podal še nekaj dodanih, dodatnih idej. Eh, tukaj se postavlja mm, že neko predhodno vprašanje, kaj bomo storili v tem primeru, ali bomo govorili o tem, kako naj upravljamo in kako naj izboljšamo z mm, določenimi eh, odtenki in vprašanji ta, to trenutno stanje in da bomo tako prilagajali kulturno politiko, ali pa nameravamo mogoče na tem področju vendarle mm, obrniti smer, eh, ga narediti bolj prožnega in usmeriti proti prihodnosti. In tu se mi pojav, postavljajo naslednja vprašanja. Prvič, če bomo še naprej dajali isti pomen gospodarskemu obsegu eh, Um, vlogi kulturnega turizma, um, možnosti za ustvarjanje delovnih mest, um, kulturni identitet in tako naprej, uh, se zdi, da vendarle tukaj primankuje neka usmeritev vseh teh elementov v prihodnost in to tako na nacionalni kot na evropski ravni in drugič. Uh, neko protislov je tukaj uh, pade v oči. In sicer, če je eh, ta pojav tako zelo pomemben, kako lahko obrazložimo to pomanjkanje sredstev na nacionalni in evropski ravni za doseganje teh ciljev. Tako da neke koherentnosti tukaj ni ob eh, dejstvih, ki jih ugotavljamo in tudi možnosti očitno za spopadanje s tem nimamo dovolj. Potem še nekaj. Eh, zakaj ne moramo razmišljati v smislu evropske kulturne eh, dediščine oziroma evropske kulturne dobrine. Imamo regionalne in nacionalne kulturne dobrine, ne pa evropske. In eh, te kulturne dobrine, ki imajo nacionalni interes ali pa celo svetovni interes in jih kot take priznava UNESCO, eh, bi se lahko razmišljajo tudi o um, evropskem interesu kot nekem novem konceptu. Potem tretjič, mislim, da bi morali razmišljati tudi o odnosu med Evropsko unijo in ter med uh, regionalnimi in nacionalnimi vladami, ki imajo pristojnost za um, področje kulture. Mislim, da bi morali z njimi ime, vzpostaviti neposredne stike. Četrtič, še en koncept, ki ga že imamo, ampak ki bi ga po mojem morali še dodatno spodbuditi in vključiti. In sicer morali bi imeti možnost za opredelitev različnih vprašanj, ki so čezmejne narave in ki imajo Eh, neko kulturno ali pa krajinsko razsežnost eh, pri tej evropski identiteti, o kateri toliko govorimo. In ena zadnje, še nekaj manjka v tem poročilu in sicer koncept evropskega mesta kot eh, zibelke kulture in identitete. V Italiji, na primer, imamo cel seznam takšnih mest, v katerih je ta koncept prepoznaven, od eh, same zasnove do kakovosti življenja in tako naprej. Šestič, kultura in evropski kulturni produkti živijo od posojil iz eh, sklada, Eh, Feder in drugih skladov. Ni pa nekaj, nekih jasno namenjenih sredstev za to. In tudi o tem bi se morali še dodatno povprašati. In ne nazadnje, bi mislim, da moramo skušati opredeliti jasno strategijo z evropsko zastavljenimi cilji ter vzpostaviti tudi inštrument vrednotenja, ki nam bo omogočil, da bomo na evropski in na nacionalni ravni vrednotili to, kar se dogaja, katere so naše perspektive, kaj smo že dosegli, eh, kako poteka regionalno sodelovanje in tako naprej. In to seveda Eh, v funkciji sodelovanja med našimi državami, regijami in tako naprej. Mislim, da je pred nami kar zanimivo obdobje in zanimivo sodelovanje in upam, da bomo lahko dejansko prispevali in ustvarili nekaj, kar bo imelo evropsko dodano vrednost. Hvala. Hvala zdaj pa Julie Ward. Hvala kolegi. Skušala bom biti kratka in izpostaviti samo eno točko. Spregovorila bi o namenu ohranjene kulturne dediščine. Mislim, da je to treba početi tudi v smislu izboljšanja odnosov med različnimi ljudmi v Evropi, ki so eh, med seboj morda v sporu. Na ta način zagotovimo, da bo prihodnost eh, bolj varna bolj mirna in kulturna dediščina v tem lahko igra pomembno vlogo, kaj ti pomaga nam napraviti boljši svet za vse. V smislu tega bi predlagala, da je treba investirati tudi v izobraževalce v muzejih. Torej, oni so tisti, ki morajo zagotoviti, da bodo Eh, materiali, zbirke, ki so razstavljene v muzejih, razloženje širšemu občinstvu. Na ta način bodo ljudje lažje razumeli preteklost in eh, lažje eh, nekako dobili podobo prihodnosti. Sestala sem se tudi s predstavniki muzejskih organizacij v Boloni v novembru, opravila pa sem tudi regionalno raziskavo različnih muzejev. Eh, ki jih, ki jih eh, financirajo lokalni organi z različnimi sredstvi. Zanimalo me je, kako ti muzeji razlagajo svojo zbirko. Najboljši način za prihranek denarja je, da si izmenjujemo znanje, eh, različne pristope in zamisli. In eh, treba je denar investirati v prava področja. Treba je zagotoviti, da se izobrazijo ljudje, ki potem predstavljajo eh, zbirke, muzejske zbirke drugim ljudem na najboljši način. Hvala, la kolega Svedrova. Hvala lepa, gospa Švedrova. No, děkuji. Eh, vážené kolegyne a kolegové, když... Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Ko sem prebrala to poročilo, eh, sem ugotovila, kako pomembna je ta tema za nas. In eh, tudi ta razprava kaže na srčiko tega, kar imenujemo kulturno bogatstvo Evrope. Izpostavila bi nekaj stvari, ki sem jih odkrila v poročilu in za katere menim, da so zelo pozitivne. Recimo, poročilo izhaja iz tega, da moramo biti zmožni ustrezno oceniti, ovrednotiti kulturno dediščino. Nimamo nobenega Eh, evropskega indeksa umetniških del, ampak upam, da bo to da bomo do leta 2015, do konca leta 2015 dobili že prve rezultate na tem področju. To je zelo pomembno. Če želimo vrednotiti eh, javne vire finančnih sredstev, moramo biti eh, zmožni tudi številkami, izraziti, kakšna je vrednost kulturne dediščine. Mm, tukaj eh, sta zajeti tako širša javnost, kot tudi gospodarstvo in to eh, je nekaj, kar je pomembno za poročilo. Gre za nekaj, na kar se moramo osredotočiti pri prihodnjem delu. Poročilo uh, govori tudi o gospodarskem aspektu, o izkoriščanju kulturnih dobrin, o širjenju teh kulturnih dobrin, eh, o tem, kako se povečuje vrednost kulturnih spomenikov. Menim pa, da nekako oslabljeno obravnavamo nematerialne vedike dobrin, kajti poročilo govori o materialnih in nematerialnih kulturnih dobrinah in kulturni dediščini. Mislim, da potrebujemo boljše ravnovesje. V poročilu to ravnovesje ni sto odstotno. Bolj se poudarejo materialne dobrine. Mislim, da imamo eh, še mnoge druge vrste kulturnih eh, dobrin oziroma kulturne dediščine, ki v poročilu niso omenjene. Menim tudi, eh, da bi moralo biti poročilo bolj usmerjeno v uporabo evropskih programov, ki so se izkazali za dobre. Potrebujemo integriran pristop. Ta teden je bil 17. januarja začet enoletni projekt. Gre za projekt Evropskega kulturnega mesta in mesto Pilzen. Torej, mesto Pilzen je začelo z enoletnim programom kulturne prestolnice in to pomeni integriran pristop uh, kulturni dediščine. Potrebujemo predloge glede celovitega dostopa oziroma pristopa k kulturni dediščini. omenjeno je bilo izobraževanje na področju umetnosti. Temu je treba posvetiti več pozornosti. Izobraževanje o umetnosti mora biti sestavni del celovitega pristopa. Gospod Malagan je omenil, da je treba uh, termin evropske kulturne dediščine uporabljati pogosteje. Recimo naslov kot dnevi evropske kulturne dediščine, to že uporabljamo. Ampak res je, da bi lahko ta izraz uporabljali pogosteje. V Evropi smo naravnani tako, da želimo dodano vrednost. Dejstvo je, da imamo kulturno dediščino predvsem na nacionalni ravni. Treba spostaviti povezavo tudi z evropsko ravnijo. Polski kolega je omenil, da pomeni to poročilo neko, nek teoretičen uvod v razmislek, kaj je pravzaprav kultura in eh, kakšen naj bi bil odnos Evropske unije do kulture. Rečeno je bilo, da kulture ni mogoče centralizirati. S tem se lahko le strinjam. Ampak eh, nisem pa prepričana, da je Evropska unija centralistično naravnana glede kulture. Kultura zagotavlja neke vrste spodbude, motivacijo, programe, s katerimi se lahko potem države članice, mesta, regije zavežejo Eh, da bodo delovale v dobro svoje kulturne dediščine. To ni neke vrste diktat, temveč ponudba eh, za to, da lahko posamezne države članice ustrezno upravljajo in uh, uporabljajo kulturno dediščino. Menim, da gre tukaj za metodo koordinacije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 Pa mislim, da tukaj ne bom govoril samo v svojem imenu, če rečem, eh, da je naša naloga zagotoviti, da eh, zaščitimo kulturno dediščino. Zastupamo celo vrsto držav, eh, celo vrsto eh, kultur in eh, to je zanimivo že samo po sebi. Gospod eh, Diakonu je praktik. In eh, to je treba podariti. On je po poklicu igralec, tako da dobro pozna to stroko. Digitalizacija, arhiviranje. To je nekaj, kar je zelo smiselno. In a, eh, pomembno je, da zaščitimo raznolikost kulture. Bol, eh, pomembno je, da bolje razumemo našo skupno preteklost. Na ta način lahko eh, bolje spoznamo svoje sosede. Na ta način lahko bolje spoznamo kulturo drugih narodov. Gospod Zrajevski je povedal, eh, da je izredno pomembno, kadar pride do kakšne naravne katastrofe, ehm, da se ta kulturna dediščina zaščiti, sicer ne bo več na voljo. Eh, Kolega Malteze presenza dei colleghi e quindi mi limito a un solo punto dei tanti che invece avrei voluto toccare. Samo ene točke sem se želel še dotakniti in sicer udeležbe. Zato sem zelo zadovoljen, da je poročevalec diakonu omenil izkušnjo uh, pri kateri sem tudi sam sodeloval in sicer gre za zgodovinsko gledališče v Rimu, ki eh, bi ga skoraj zaprli in privatizirali, ampak je skupina umetnikov in igralcev, pa tudi prebivalcev iz te rimske četrti, eh, sprožila pravi upor proti tej rešitvi eh, na nezakonit način. Ta zasedba Eh, je sicer potekala nezakonito in vse čas eh, je bilo tudi nevarno, da jih bojo izselili. In takih primerov je še veliko. V Rimu imamo tudi zgodovinsko eh, kinodvorano v četrti Trastevere, ki naj bi jo namenili za igralnico. In to, da bi izgubili kinodvorano, ki je igrala pomembno vlogo v zgodovini italijanskega filma, tudi Felinijevi filmi so se tukaj vrteli e, in jo prelivili v nekaj, kjer se vrti mafijski denar. Eh, gotovo ni dobro sprijeto s strani eh, prebivalcev. Ja, govorimo o Trasteverju. No, govorimo o inštrumentih, ki naj bi se uporabljali zato, da obrazložimo, da je tudi kulturna dobrina neka javna dobrina. Mi imamo zelo veliko takega premoženja, take dediščine in ne samo v Italiji, ampak v celi Evropi. Tudi z, ehm, k temu so prispevali tudi meceni, ki so ščitili umetnike. E, tudi v času vojn in drugih nesreč, ki so pistile našo celino. Tako da je ta udeležba pri upravljanju kulturnih dobrin nekaj, kar je treba priznati in paradoksalno v moji državi eh, zdaj ugotavljamo, da imajo ljudje manj pravic pri odločanju o usodi teh kulturnih eh, eh, središč. Eh, kot pa bi uh, jih morali imeti. In mislim, da bi morali na tem malo več delati. Give a short comment to Mr. Krasnodemski, even if I know that a short comment. Želel sem na kratko pokomentirati kolega Krasnodemskega. Na splošno bi rekla, da v kulturi ne gre vedno samo za, za prijetne zamisli, gre tudi za konflikte, za različna dojemanja, lahko gre za boj. Po drugi strani pa menim, eh, da je evropski dosežek predvsem v tem, da je jasno, da gre v kulturi za odprto razpravo, da imamo različne perspektive v okviru dialoga, gre za svobodo tiska, za svobodo misli. A, po drugi svetovni vojni smo vzpostavili e, neko skupno podlago za sobivanje, jasno pa je, da se bojimo proti ekstremizmu, proti uh, terorizmu obstajajo torej določene meje glede tega kaj mi razumemo pod dobrim konceptom eh, demokratične kulture torej lahko gre za eh, boje ampak treba je razumeti kaj je eh, demokratično razumevanje kulture in to je tisto kar spodbujamo znotraj evropske unije pa tudi v naših zunanjih odnosih kajti ta koncept soočanja različnih perspektiv, različnih zamisli, eh, se potem izvede v resnični dialog in treba je prepovedati kakršnekoli oblike ekstremizma ali nasilja. In tukaj je jasna ločnica razumevanja eh, kulture. Hvala lepa tudi za ta zadnji prispevek Helga Trupel, s katerim se popolnoma strinjam. Res je to bila zelo lepa razprava. Kolega Diakonu je sprožil veliko zanimanja za svoje poročilo, ki bo predstavljeno 24. marca in eh, glasovanje pa je predvideno meseca junija. Zdaj pa dajem še besedo kolegici iz Generalnega direktorata za kulturo na komisiji, Če eh, želi še kaj dodati v zvezi z vsebino tega poročila in poleg tega bi želela prositi tudi vse, ki ste zdržali ta sestanek do sedaj in vam povedati, da uh, bomo takoj zatem prisluhnili, kako poteka spremljanje programa Ustvarjalna Evropa. To je eden izmed dveh pomembnih programov, ki smo jih tudi tukaj odobrili. Izvolite. Uh, And, uh, Hvala lepa. Z velikim, velikim zanimanjem smo prisluhnili tej prvi predstavitvi Evropskega parlamenta o poročilu o kulturni dediščini in smo si pribeležili mnenje in poglede odbora in gospoda Diakonu v zvezi s poročilom komisije na to temo. E, samo nekaj odzivov na to. Prvič v zvezi z vprašanjem, ki ga je zastavljal gospod Diakono in sicer o tem, kako lahko podpremo in kako lahko komuniciramo novi kulturni program. Ta informacija a, je zajeta v dveh dopolnilnih a, dokumentih. Prvi dokument zadeva sporočilo kot tako, integriran pristop do kulturne dediščine, kjer povdarjamo številne priložnosti za kulturno dediščino v obstoječih evropskih politikah in a, načrtih in ukrepih. A, Eh, vse je zapisano tako, da je enostavno dostopno, široko dostopno in eh, namen je, da se obrnemo tudi na javnost in to je prevedeno v vse uradne evropske jezike. Na to pa imamo tudi še drugo posebno poročilo, ki ste ga omenjali eh, z širokimi informacijami o politikah, zakonodaji, programih in priložnostih za financiranje. Ta mapping report, to poročilo obstaja samo v angliščini in se eh, usmerja eh, na bolj omejeno eh, občinstvo in bravce in se osredotoča na razmere dediščine, dediščine v različnih državah članic s posebnim osredotočenjem na različne politike. Evropska komisija namerava redno posodabljati to evidentiranje in čeprav ne obstajajo še načrti za prevajanje v druge evropske jezike iz proračunske vsebinskih in praktičnih razlogov, glede na to, da bi bilo nemogoče zagotoviti pravočasen prevod, kajti nemudoma bi bilo potrebno ponovno ažurirati to poročilo, kajti stvari se zelo naglo spreminjajo. Drugo vprašanje poročevalca pa je zadevalo eh, zanimanje Evropskega parlamenta za neko platformo za izmenjavo dobrih praks na področju kulturne dediščine in eh, z zadovoljstvom vam lahko eh, sporočimo, da obstaja nova platforma za širjenje informacij, ki eh, jo je komisija ravno kar vzpostavila in zdaj jo razvija. Platforma Valor je podatkovna zbirka, znotraj programa Ustvarjalna Evropa in omogoča tudi opravljanje iz, pač eh, posebnega iskanja z posebnim brskalnikom. Vključujemo torej dediščino kot eno od prioritet za obdobje za leto 2015 do leta 2018. Delovni pre program predlaga dve podtemi, kar zadeva kulturno dediščino. Prva delovna skupina, ki se bo ukvarjala s tem, se bo lotila vprašanja participativnih modelov za, uh, za upravljanje kulturne dediščine. Mislim, da ste se dotaknili te teme druga delovna skupina pa bo zadevala izkušnje in veščine na področju kulturne dedičine. To bo zelo koristna platforma za izmenjavo dobrih praks in izkušenj med strokovnjaki, nacionalnimi funkcionarji in uradniki za kulturno dediščino, ampak to v okviru odprte metode usklajevanja, tako da bomo pritegnili tudi udeležbo civilne družbe in strokovnjakov z področja izobraževanja. Eh, lahko vam tudi povemo, da s programom Ustvarjalna Evropa smo ravno kar sprožili pilotni projekt za a, eh, um, pač, a, eh, vzajemno izmenjavo izkušenj. Eh, na področju kulture in ustvarjalnih industrij, vključno tudi za kulturno dediščino. Projekt bo podprl izmenjave znanj in izkušenj skozi eh, neposredne stike med z obiski, z srečanji državljanov, z ustreznim tudi eh, usmirjenjem in pač z spodbojevalci in z izmenjavo konstruktivnih informacij. Tretje vprašanje o temi, ki jo je izpostavil poročevalce. Službe pozdravljajo vse pobude, ki jih je izpostavil poročevalec. O tem se bomo pogovorili o pravem času in naj zaključim, naj se zahvalim za vaše povabilo na današnjo sejo. Hvala lepa za vaša mnenja, za vaša poglede, kajti to predstavlja za naše eh, dodatne spodbude za pripravo nadaljnih poročil o kulturni dediščini. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Eh, zelo bi nas zanimalo, da bi dobili še kakšne nove dodatne elemente oziroma informacije v zvezi s tem. Zdaj se želim vsem zahvaliti za aktivno sodelovanje v tej razpravi in bi dala takoj besedo še gospodu Manjeju za izmenjavo mnenj s komisijo o poteku in napredku pri izvajanju programa. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Če dovolite, bom govoril kar francosko in vam tako predstavil napredek pri upravljanju programa Ustvarjalna Evropa, potem, ko je to že predstavil komisar gospod Navračiš danes do povdne. E, najprej bi želel odbor za kulturo obvestiti, v kakšnem okviru upravljamo ta program Ustvarjalna Evropa. Potem pa vam bi v glavnih točkah povedal, kaj smo storili v letu 2014, kaj nameravamo narediti v letu 2015 in 2016. In če, ja, oprostite, samo prekinila bi vas eh, skupaj z doktorjem Manjejem iz Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo bi želela predstaviti tudi gospo Rekaldi iz Generalnega direktorata Connect, tako da prav je, da vaju predstavim oba, izvolite. Seveda, no prav to sem želel ravno kar povedati. Hvala, gospa predsednica. Torej, okvir. Uh, znotraj katerega se izvaja program Ustvarjalna Evropa, lahko ocenimo na treh nivojih: političnem, operativnem in upravnem. Eh, Naš politični okvir je, po mojem mnenju, zdaj že povsem jasen. Imamo pravno podlago za izvajanje tega programa, ki je bila sprijeta 11. decembra 2013 na strani zakonodajalca in ki jo dobro poznate. Imamo tudi načrt dela za kulturo za obdobje 2015 do 2018, ki ga je sprijel svet 25. novembra 2014 in to je ta kulturna strategija, ki eh, ji bomo sledili v prihodnjih treh letih. In ne nazadnje imamo tudi politične smernice, ki eh, jih je predsednik eh, Jean-Claude Juncker sporočil lansko leto ob prevzemu svoje funkcije. V pismu komisarjem je tudi zapisal te točke in sicer predvsem v pismu gospodu Navračiču, ki ste ga slišali danes zjutraj in tudi eh, komisarju Oettingerju za digitalni trg. Eh, ti dve pismi za navedbo nalog bi želel posebej omeniti. Najprej pismo gospodu Navračiču eh, in citiram v angleščini. Contribution to growth spodbujanje kulture in inovacij ter eh, maksimiranje mm, zaposlovanja še zlasti med mladimi s spodbujanjem kulturne raznolikosti ter pomočjo evropskim kulturnim sektorjem ob uporabi programa Ustvarjalna Evropa za doseganje boljšega učinka. In iz eh, pisma za prevzem funkcij za gospoda Oettingerja pa naslednje. Eh, Eh, piše. In kar zadeva tudi osebine, zato da bomo lahko dosegali tudi nova občinstva, da se bomo prilagodili na digitalno obdobje in se prilagodili na enotni digitalni trg. Eh, torej, komisija, ki je prevzela svojo funkcijo v novembru, uh, Eh, vključuje dva komisarja, ki sta pozvana k sodelovanju v tem programu. Gospod Navročič eh, za koordinacijo in gospod Oettinger v okviru svojih pristojnosti. In sicer gre tukaj za razvoj um, kreativne ustvarjalne industrije ter uh, digitalnega trga. Gospod Navračič je ravno tako odgovoren za pregled uh, zakonodajnega okvira za avtorske pravice. Torej, to je ta politični okvir, znotraj katerega delujemo drugi okvir, operativni okvir je bil pred kratkim spremenjen. Um, enota, torej oddelek za medije je bil prenešen na generalni direktorat Connect, prej je spadal pod naš generalni direktorat. Zakaj ta um, preselitev, ta prehod? To je zato, da bi lahko bolje usklajevali to politiko in ta program in zagotovili boljšo povezanost. Uh, med podprogramom za medije in eh, projektom za digitalni trg. To absolutno ne pomeni, da je bil program razdeljen. To je še vedno povezan program in njegova pravna podlaga se bo seveda eh, uresničevala v vseh svojih sestavnih delih. Eh, tako kot je do leta 2014 znotraj našega generalnega direktorata ta program eh, bil predmet dela dveh oddelkov, bo znotraj generalnega direktorata Connect ta program ravno tako um, v pristojnosti dveh oddelkov. Eh, in to seveda v okviru prednostnih nalog, eh, ki jih opredeljuje že pravna podlaga. Uh, Zdaj pa še upravni um, okvir, ki je bil ravno tako prilagojen. Določene začasne prilagoditve smo že uvedli po 1. novembru in obe, uh, oba pristojna generalna direktorata bosta kmalo podpisala memorandum of understanding v zvezi z e, delitvijo vsebin iz tega programa in njegovim izvajanjem. In zdaj bom predal besedo kolegici, da vam to podrobneje predstavi. Hvala lepa, govorila bom anglič, angliško. Podala vam več podrobnosti o tem, kako eh, poteka z administrativnega vidika program, program, naš program za ocenjevanje. Oprostite, pravi predsednica, lahko izklopite ostala dva mikrofona, tudi gospa Šakitano. Hvala. Torej, spregovorila bom o operativni in administrativni plati, eh, zato da zagotovimo integrirano naravo programa. Podprogram medija eh, vodi eh, GD Connect, eh, drugi soprogram pa vodi ta skupaj obje, oba direktorata. Ampak to ne pomeni, da mi ustvarjamo ločene silose, ampak imamo posebno delovno skupino, ki se srečuje redno eh, za usklejevanje določenih vidikov, ki so relevantni za celoten program. Podala vam nekaj primerov. Torej, mi delamo na eh, učinkovitosti programa, na pripravi eh, teh podprogramov, sodelujemo tudi pri pogajanjih z prihodnimi udeleženci iz držav, delamo na širjenju, na spremljanju programa, na follow-upu izvajanja. Srečujemo se s kolegi iz agencij. Zato, da skupaj razpravljamo o različnih vidikih, operativnih vidikih programa in skupaj sodelujemo za Eh, pripravo eh, proračuna za leto 2016 in pri eh, izvrševanju programa 2015. Posebno pozornost namenjamo tudi enotnosti te delovne skupine. Organizirali smo se lansko leto, letos organiziramo tudi posebno, posebna srečanja, ki so posvečanja tudi kulturi, kajti želimo ohraniti eh, enotnost eh, tega tima. In, eh, naprimer, organiziramo posamezne sestanke, ki so namenjeni posameznim vidikom, kot je, naprimer, Berlinale. Donc, euh, v redu. Zdaj pa k drugemu delu naše predstavitve in sicer je to predstavitev odboru za kulturo dela, ki smo ga upravili od začetka veljavnosti programa. In sicer bom začel z letom 2014, prvim letom izvajanja. Eh, seveda smo naleteli na težave z upravljanjem in sicer zato, ker je bila pravna podlaga sprejeta šele konec leta 2013. Tako se je z upravljanjem eh, programa začelo s štirimesečno zamudo glede v primerjavi z normalnimi leti. To pomeni, da so bili razpisi za eh, podajo predlogov objavljeni precej pozno. Letos smo že objavili prve razpise za oddajo predlogov in uspelo nam je tudi nadoknaditi zaostanek po koncu leta 2013 z nekaj akrobatskimi upravnimi posegi. Ravno tako smo precej hitro pripravili program dela za leto 2015. Že v prvih mesecih uresničevanja programa smo že morali pripraviti program za leto 2015 zaradi koledarja, ki ga je treba pripraviti. Tako da smo uh, pri tem v bistvu morali upoštevati izkušnje iz prvega leta za naslednje leto. To je bilo precej omejujoče. Na to marca 2014 takrat smo se lotili programa dela in vprašanja deskov. Uh, Kot je povedala uh, Lucija, se je to povezovanje med deskimi oddelki uh, opravilo brez večjih težav, tako da je zdaj to uh, učinkovito vzpostavljeno v večini držav članic. No, Vse to je zelo pomembno za umetniški in ustvarjalni sektor, zlasti za tiste, ki so želeli še naprej um, uporabljati evropska sredstva. Tukaj nismo želeli eh, prekiniti delovanje zaradi zamud in zahvaljujoč eh, izvedbeni um, agenciji nam je uspelo uresničiti uh, Eh, večino teh projektov. Tako da je program Ustvarjalna Evropa vendarle program, pri katerem je najmanj možnih zlorab. Eh, leta 2014 smo precej malo uporabljali tudi eh, medpanožni del, razen teh pisarn za pomoč uporabnikom to pa tudi zaradi negotovosti glede proračuna za leto 2015, ki so se pokazali spomladi leta 2014. Gotovo se tega spomnite, gospa predsednica, saj je takrat prišlo do znižanja um, sredstev za obveznosti, za prevzem obveznosti za ta program. Uh, Takrat smo torej vsebino tega programa razdelili na dva eh, podprograma, zato da, predvsem zato, da bi lahko ohranili eh, potek subvencioniranja. Eh, cena programa je precej uravnotežena. Kultura plus medije leta 2013 predstavlja 124 milijonov oziroma 194 eh, leta, leto kasneje pa 176, torej nekaj manj. Eh, za naslednje leto pa predvidevamo spet nekoliko več sredstev, 196 milijonov. Gre torej za ne preveč fleksibilne možnosti za naše delovanje. Ne na zadnje smo leta 2014 imeli tudi zelo intenzivne komunikacijske dejavnosti. Predstavitve smo organizirali v številnih državah članicah, opredelili uh, vizualno enotno predstavitev programa in prenovili spletno stran. Ravno tako smo vzpostavili Facebook stran eh, ki ji zdaj sledi že več kot 15 tisoč uporabnikov. Kot je pravkar povedala Erminija, smo prav pred kratkim uh, začeli z uporabo orodja za razširjanje eh, z imenom Valor in do katerega lahko dostopate preko naše spletne strani in ki omogoča pogled na vse projekte, ki se financirajo iz programa Ustvarjalna Evropa. Torej, prvo leto upravljanja programa gotovo ni bilo um, popolno, vendar pa po našem mnenju nasplošno zadovoljujoče, še zlasti, če uh, imamo v mislih te omejitve pri razpisu za mm, oddajo uh, predlogov decembra mesecev, pa tudi to zamudo zaradi sprejemanja nove pravne podlage. Uh, dva rezultata pomembna. Uh, Eh, upoštevanje rokov, kar je zelo pomembno zato, da ne pride do um, diskonivitete pri plačilih in uh, kakovost projektov. Tukaj um, smo ostali na isti ravni. Uh, nekaj izboljšav je bilo treba tudi narediti in sicer pri glavnih smeritnicah programov, saj so jih nekateri smatrali za premalo jasne. Uh, Opredelili smo tudi vlogo strokovnjakov pri vrednotenju teh projektov in njihove metode dela. E, pojasnili smo vlogo pisarn za pomoč uporabnikom. E, zdaj pa moramo še izboljšati preglednost pri sporočanju rezultatov o izbiri um, predlaganih projektov, kar je bistvenega pomena za izvajanje programa. In ne na zadnje, kot je gospa Ward povedala danes do povdne, moramo zdaj še doseči boljše ravnotežje med projekti in eh, razlikovati med velikimi in manjšimi projekti, kar želimo doseči še letos. Eh, Govorimo o projektih o sodelovanju. Zdaj pa leto 2015. Um, V znotraj komisije imamo enotni programski odbor, ki bo zasedal 28. aprila in tam sprejel program dela za leto 2016. Izboljšali bomo tudi metode za izbiro projektov eh, in to na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili leta 2014. Vzpostavili bomo inovativne dejavnosti v okviru eh, med panožnega eh, delovanja. Potem eh, bomo vzpostavili eh, za vsaki dve leti to hm, skupno delovanje joint venture. Eh, razpise za vdajo predlogov pa eh, bomo eh, objavljali sredi leta, torej poleti in ne šele konec leta. Eh, Zdaj pa bomo začeli tudi s pogajanji o, o inštrumentu za jamstvo skupaj z generalnim direktoratom Connect. V zvezi s tem pa dajem besedo spet kolegici. Čisto na kratko. Kot veste, eh, namen eh, tega jamstvenega sklada je zagotavljanje dostopanja do finančnih sredstev in eh, krepitev finančnih sposobnosti MSP-jev v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Torej, namen je izboljšati njihovo konkurenčnost, del, predvsem pri delovanju MSP-jev na tem področju. Novost in dodana vrednost pri tem instrumentu je vključitev tudi skeme za spodbujanje zmogljivosti, um, zato da bi dovolili bankam, da bi bolje razumeli, katere so neopredmetena sredstva MSP-jev, ki delujejo v tem sektorju, kar je izredno pomembno in ima visoko vrednost. Torej, instrument za finančno jamstveno schemo bo razpolagala z za nekaj milijoni evrov od 2016 do 2020 in računamo na vzvod 5,7 točk. Se pravi, da pričakujemo, da bo to skupna razpoložljiva sredstva znašala 570 milijonov evrov. E, in torej, Evropski investicijski sklad bo zadolžen tudi za to, ampak trenutno vsega še nismo sprožili, ampak razprave že potekajo in potekajo zelo intenzivno. In to je namen je to, da formalno sprožimo pogajanja nekako marca in računa, da bomo pogajanja zaključili pred poletjem. To bo omogočilo, da schemo, finančno schemo začnemo že uporabljati v drugi polovici leta 2015 in da konkretno začnemo uporabljati schemo leta 2016 prezentacijo. In za konec naše najne splošne predstavitve, na hitro bi preletel leto 2016, ko bo ta inštrument za finančno jamstvo začel veljati, kot je povedala Lucija. In takrat bo komisija objavila tretji svežen um, razpisov za vdajo predlogov. Uh, Eh, istega leta bomo organizirali tudi forum ehm, eh, za film v sodelovanju z eh, DigiConnect. To bi lahko na podlagi sporočila komisije z lanskega leta uresničili že leta 2016 in poleg tega bomo leta 2016 tudi začeli pripravljati umestni pregled izvajanja programa, glede na to, da 18. člen pravne podlage eh, Eh, zavezuje, da eh, pred 31. decembrom 2017 ta umestni pregled pripravimo in predstavimo svetu in parlamentu. Tako da bomo to morali pripraviti že leta 2016. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. To je vse, kar smo pripravili in vam želeli predstaviti. Seveda smo pripravljeni odgovoriti na vsa morebitna vprašanja. Hvala lepa za to skupno predstavitev. Zaenkrat sta dva kolega prosila za besedo, samo nekaj bi še povedala. Uh, prav dobro razumemo, da je ta zamuda pri zagonu programa um, posledica nove oblike organizacije dela med obema generalnima direktoratoma želela pa bi vprašati nekaj, kar sem vprašala tudi komisarja in sicer glede odgovornosti za koordinacijo programa, ali je še vedno odgovornost na strani Generalnega direktorata za kulturo, s tem, da je velik del tudi uh, Um, eh, na generalnem direktoratu za Connect, del, ki zadeva medije ali ne. In drugič eh, bi želela še kakšno dodatno informacijo. Eh, torej, razpis, ki ste ga pripravili, je bil razpis šele po koncu leta 2013 ali ne, ampak mi bi morali malo razumeti, kako je to potekalo, kakšne so bile vloge, pročitev vlog, izbira eh, projektov, sredstva, ki so za to dana na voljo. Eh, mislim, želeli bi nekaj več podrobnih informacij v zvezi s tem v vašem odgovoru. Mislim, da bi bilo to koristno. Zdaj pa dobi besedo gospa Trüppel in na to kolega Diakonu. Zaenkrat. Uh, Hvala lepa, Silvija. Že si izpostavila določena točka, ampak naj se povrne na določena vprašanja. Prvič, kar zadeva uh, kulturni sklop. Uh, imeli smo manj projektov, kulturnih projektov, ki so bili izbrani. Eh, v primerjavi eh, s prejšnjimi obdobji. Rada bi vedela, zakaj. Potem ste omenjali poenostavljanje postopkov in dokumentov. Torej, moje vprašanje je naslednje. Komu je namenjena ta poenostavitev? Verjetno progotovo za potencijalne upravičence. To je vsaj moj občutek, ko se pogovarjam z ločenimi ljudmi iz področja, se pritožujejo, da so stvari vedno bolj zapletene, vedno bolj zbirokratizirane in to odvrača ljudi od od programa in torej eh, to ni v našem interesu. Rada bi vedela, kaj predvidevate za to, da bi stvari res bile bolj enostavne, bolj eh, prijazne za uporabnika, kaj ti to je, gre na škodo naših skupnih ciljev, ko se ljudje tako pritožujejo zaradi zapletenosti. Potem pa v zvezi z majhnimi projekti, ki predstavljajo eh, hrbtenico kulture v Evropi, kako zagotoviti udeležbo vseh držav in kako tako se lahko zagotovimo ustrezno ravnotežje. In kar pa zadeva medijski sklop oziroma sklop medija, pa kar zadeva stopnjo upravičencev, kar zadeva festivale, nam lahko postrežete z določenimi številkami in kako se izberejo udeleženci žirije. 2016. Ehm, želela bi vedeti, kako eh, daleč je šel izbor finančnih eh, posrednikov, kdo je zadolžen za to, za to GD Connect ali GD eh, Education and Culture, torej izobraževanje in kultura. In torej, Eh, stvari niso vedno popolnoma dopolnilne, včasih so spletne strani samo v angleščini, to ni prijazno za uporabnike, zato bi rada nekaj slišala tudi o tem. E, e, Hvala lepa, Helga, za ta vprašanja. In kolega Diakonu je še zaprosil za besedo, ne vem, če še kdo, morda ne, ampak potem bomo zagotovili odgovor. Izvolite. Vreo, dor sem kido paranteza nel senso che ma c'è schim de opinii pe pat Hvala. Uh, majhen oklepajček bi tukaj odprl. Mogoče, da bi celo spremenil mnenje glede kulturne dediščine in je ta komentar malo provokativen pri temi, ki je tako zelo zanimiva. Uh, beležim si vse te komentarje, ki jih tukaj slišimo. In kot sem povedal že na začetku, ustrajam in hvaležen bi bil vsem eh, poročevalcem v senci, da me kontaktirajo, saj bomo tako mogoče lahko izboljšali moje sporočilo. Torej, to je bolj uh, bilo sporočilo glede samega poteka dela ali ne. Eh, no, v zvezi s temi razpisi in njihovimi različnimi področji bi jaz želela nekaj več podrobnosti slišati z vaše strani, kot sem že prej povedala, eh, v zvezi s proračunom in eh, predvidenimi sredstvi eh, ter zahtevki, ki so bili vloženi in tako naprej. In drugo vprašanje bi tudi jaz se navezala na vprašanja kolegice Trupel in sicer na način izbire projektov. Um, dobili smo informacije, o, ampak neuradno, uh, zdaj, da se je spremenil način za um, izbiro strokovnjakov, ki sodelujejo pri izbiri projektov. Menda to zdaj poteka uh, online, pozovejo se v glavnem tri osebe. Uh, ki oblikujejo neke vrste strokovno skupino in tako na, eh, v bistvu proučujejo te predloge bolj ali manj eh, vsak zase, potem pa se eh, prek spleta v povezavi o tem dogovorijo. Ali se vam res zdi, da je to bolj učinkovit način ali gre tukaj bolj za, ne vem, vprašanje praktičnosti in kolikšna je tukaj. Um, dodana vrednost za ocenjevanje praktične vrednosti projektov. Pa še nekaj. Če zdaj določate ta dogovor uh, z finančnimi inštitucijami, me zanima, ali vanj vključujete tudi nacionalne banke, saj to predstavlja kar veliko priložnost. Pa še nekaj, ugotovili smo tudi, da, določen, da je ena naloga eh, in sicer študija izvedljivosti o kulturnih vsebinah določena za izvedbo do konca junija leta 2015 in zanima me kaj več o tem. Hvala. prego non no, ho detto prego quando volete volete prosto eh, thank you mrs chair i will switch to english hvala predsednica zdaj bom govoril v angleščini kajti moji dokumenti imajo podatke v angleščini najprej bi podal še nekaj podatkov o številu Eh, projektov, ki smo jih financirali v letu 2014 v prvem krogu eh, poziva za zbiranje predlogov. Najprej bi se eh, osredotočil na podprogram Kultura, potem pa še nekaj podatkov v zvezi s programom Medija. Tukaj imamo nekaj podatkov, sistema se pa nekoliko razlikujeta. Torej, v programu Kultura imamo štiri sklope. Najprej sodelovanje. 411 vlog smo prejeli, to je precej veliko število. Od teh smo financirali 58 projektov na področju sodelovanja. 21 jih je bilo velikih, 37 pa majhnih. Torej vse skupaj je to znašalo nekje 14 milijonov evrov. To je nekoliko manj kot prejšnje leto, ampak naj spomnim, da je imel program leta 2014 manj denarja na voljo zaradi krivulje torej projekti za sodelovanje. Menimo, da smo dosegli relativno zadovoljivo ravnovesje eh, v smislu sektorjev in eh, držav. Več kot 400 organizacij na področju kulture in kreativnega ustvarjanja sodeluje pri izbranih projektih, kar je kar veliko. Drugi sklop, to so mreže, networks. Za nje smo prijeli 58 vlog, financirali smo jih 22, eh, torej 22 projektov. Skupni znesek je bil 4,4 milijonov evrov. Te mreže eh, zajemajo nič manj kot 330 eh, članov, kaj tukaj je precej velik učinek vzvodja preko tega sklopa omrežja. Menimo, da je tukaj geografsko pokrite nekoliko slabše kot pri eh, mm, sodelovanju eh, precej projektov izvira iz Belgije, ampak eh, ti projekti v drugem sklopu so bolj osredotočeni na institucije, na ta način lažje dobijo informacije mreže se uh, obnavljajo um, in sicer po stopni, ki je večja od običajne stopne obna obnavljanja mrež, ki jih financiramo. Sveda pa se te stvari spreminjajo z leta v leto, ampak nasplošno menimo, da je ravnovesje ustrezno. Potem literarni prevodi, to je tretji sklop. E, sprejeli smo 260 vlog, izbrali smo jih 74. 74 projektov v znesku 3,5 milijona. To je precej več od tega, kar smo prej imeli v okviru kulture. 2,6 milijonov smo imeli leta 2013, tako da je tukaj precej eh, več sredstev za eh, prevajanje. In na koncu še platforme, to je četrti sklop in najbolj inovativen sklop ki prej ni obstajal v okviru kulturo, z veseljem uh, ugotavljamo, da smo sprejeli, prejeli 24 vlog, uh, financirali smo jih pet, torej pet platform v skupnem znesku 2,2 milijona. Še nekaj je zelo zadovoljivo. Dve stvari pravzaprav. Raznolikost predlogov v smislu sektorjev in pa uh, držav. Vse skupaj imamo 26 držav, ki so zastopane v naših platformah. Zanimivo pa je tudi, eh, pa tudi, zanimivo, zanimivo pa je tudi dejstvo, da upravljavci projektov vedo, razumejo, kakšen je smisel teh projektov. Gre za združevanje umetnikov, ki na koncu eh, priprave zelo dobre umetniške projekte. Letos nameravamo organizirati še en poziv za zbiranje ponudb, kajti menimo, da je ta pristop zelo obetaven. Eh, zdaj pa še program medija, sam sem bil odgovoren za upravljanje programa medija leta 2014, mogoče bo želela nadaljevati še kolegica. Veste, da imamo tukaj kar precejšno stopnjo avtomatiziranosti, gre za avtomatične scheme za distribucijo in razvoj. Za razvoj, distribucijo, dostop do trga in festivale eh, lahko rečem, da je prevladala kontinuiteta. Imeli pa smo tudi nove scheme ki smo jih uvedli v program medija, gre, prva se je nanašala na razvoj občinstva in eh, moram reči, da smo v prvem letu dosegli eh, rezultate, ampak verjetno usmernice eh, niso bile dovolj jasne in to moramo letos izboljšati da bo razumevanje boljše. Imeli smo tudi novo schemo v zvezi s spletno distribucijo. Tukaj gre za nove oblike distribucije. Ta schema se je začela septembra, tako da ocenjevanje še poteka. Potem smo imeli novo schemo za videoigrice prvič. Interes sektorja eh, je bil izreden. Ta sektor lahko rečemo, da se zelo zanima za naš program. Na koncu pa smo morali eh, revidirati eh, naše delo, ki se nanaša na kinematografske eh, mreže eh, Evropa Cinema. Mogoče lahko eh, kolegica razloži, kako je s to zelo veliko mrežo. Hvala lepa. Preden se lotim specifičnega primera, bi rada podala nekaj splošnih eh, podatkov, kot je povedal že kolega, kar nekaj je bilo kontinuiranosti, tudi pri postopku izbire v okviru eh, tistega dela programa, ki se nanaša na eh, medije. No, predstavila bom številke v primeru iz leta 2013. Usposabljanje eh, sedem odstotkov proračuna iz leta 2014, razvoj devetnajst odstotkov, produkcija eh, mini televizijskih serij, mednarodne koprodukcije 12 odstotkov, torej večina denarja je šla eh, postprodukciji, promociji, distribuciji in dostopu do trgov. Distribucija prijema skoraj 46 eh, odstotkov celotnega proračuna in pri distribuciji imamo avtomatičen uh, mehanizem selekcioniranja in to je zasedlo največ finančnih sredstev. Evropa Cinema, to je pomemben uh, prejemnik uh, sredstev iz programa. Redno smo se pogovarjali, uh, zlasti zato, da bi povečali zaobjetje in pa cirkulacijo uh, del visoke kakovosti znotraj Evrope uh, in Evropske unije. Kajti, uh, premalo imamo kinematografov, ki bi omogočali boljšo distribucijo. Iskali smo eh, inovativne načine, kako bi izboljšali distribucijo zlasti po eh, vzhodnji Evropi, tako da bi ljudje imeli dober dostop do visoke kakovosti eh, filmskih del. Tako tukaj bi se ustavila. Euh, euh, Še nekaj v zvezi z drugimi vprašanji. Gospa Trupel je vprašala, zakaj imamo manj projektov za sodelovanje. Enostavno zato, ker razpolagamo z manj proračunskimi sredstvi. To je torej, eh, neposredna povezava med finančnimi sredstvi, ki jih lahko namenimo projektom za sodelovanje in eh, konkretnimi sredstvi, ki eh, so dodeljeni programu. To se bo zaključili leta 2016 in verjetno leta 2016 bomo v večji miri lahko financirali komunikacijske projekte. Gospa Trupel nas je tudi opozorila na to, da upravljanje programa ni najbolj poenostavljeno eh, in moram priznati, da je to res. Naša prizadevanja so sicer privedela do določenih rezultatov, predvsem kar zadeva uporabo elektronskih uh, formularjev in obrazcev, ampak a, a, nosilci projektov, projektov tega še niso v celoti izkoristili in potem imamo tudi določene paušalne zneske, ampak to smo uporabili samo v nekaterih a, a, primerih in nismo še dobili povratnih informacij od nosilcev projektov. Žal nam je, da nismo lahko v večji meri ponostavili upravljanja programa. A, Eh, to je tudi posledica potrebe potem, da zagotovimo visoko raven eh, eh, kakovostnega upravljanja za te programe in torej res ne vemo, kako naj rešimo to kontradikcijo, to protislovje. Če gremo v bolj poenostavljeno upravljanje programa, se izpostavimo morda tudi poslavšanju kakovosti tega samega upravljanja in lahko pride tudi do določenih težav pri konkretnem varnem upravljanju s tem programom. In na to se nas ravno vi tudi opozorili. Kar pa zadeva spletne strani, um, spletna mesta, je prišlo do eh, združevanja internetnih spletnih mest, ki so uh, posvečena programu in komisija si želi imeti torej usklajena spletna mesta in dobro povezana druga z drugimi. Uh, sodelujemo z GD Connect ravno zato, da bi uh, ta program bil predmet nekega bolj uh, koherentnega sporočanja. In še eno vprašanje, vprašanje strokovnjakov. Gospa predsednica, če mi dovolite, bom to prepust, bom prepustil gospodu Bartaku, ki bo lahko zagotovil več podrobnosti, kar pa zadeva vaše vprašanje z vidi finančnim instrumentom in eh, pa bankami, eh, centralnimi bankami. To bo gospa eh, kolegica tukaj. Oh, Dobro večer. Izbira. Ocenjevanje vlog v okviru ustvarjalne Evrope poteka pod nadzorom izvršne agencije in komisije. Sodelujo tudi neodvisni strokovnjaki. Sistem se je spremenil v primerjavi z zadnjim programom kultura. Za večino eh, projektov delujemo nadaljavo, to pomeni, da strokovnjakov več ne vabimo, da pridejo v Bruselj, da se sedejo skupaj in delajo potem na projektih. Vsak projekt eh, ovrednotite dva neodvisna strokovnjaka, ki se izbereta v skladu z njenimi pristojnostmi projekt se oceni v sodelovanju in ko se strokovnjaka strinjata v določenih točk, številu točk, potem se te točke dodelijo projektu. Če se dva strokovnjaka ne strinjata, eh, recimo če gre za 30 ali več točk razlike, potem se vključi še tretji strokovnjak. In ta tretji strokovnjak potem predlaga eh, nek konsens in eh, če se vsi trije lahko dogovorijo o določenem eh, številu točk, potem se to število točk dodeli projektu. Poleg tega na podlagi izkušenj iz leta 2013 bomo v leta 2015 začeli sodelovati s skupino specializiranih strokovnjakov, ki bodo ocenjevali tiste projekte, ki so nekje na meji glede na razpoložljivo količino denarja. Kaj ti v določeni točki rečemo, izbrali bomo toliko in toliko projektov, to je meja, recimo 80 eh, točk, izbrali bomo projekte, ki so zbrali od 80 do 100 točk. Ampak potem pa lahko imamo projekte, ki so zbrali od 75 do 79 točk. Tukaj gre za neko uh, območje, točk, ki ga bodo potem strokovnjaki še enkrat ovrednotili ob upoštevanju mm, političnega zadja, geografskega ravnovesja, uh, ravnovesja med različnimi podsektori v kulturi in uh, potem bodo ti strokovnjaki uh, pripravili predlog za uh, komisijo za izbiro. Na koncu odloča ta komisija za izbiro, ki jo sestavljajo uradniki iz komisije in izvršne agencije. Upam, da sem razložil, kako delamo oziroma bomo delali od leta 2015 dalje. Hvala. Jaz pa bi odgovorila na dve dodatni vprašanji, eh, ki sta bili postavljeni. Eno je postavila gospa Trupel v zvezi s festivali in pa eh, upravičenosti eh, festivalov število predlaganih festivalov je bilo izredno eh, visoko imeli smo tristo šestnajst vlog iz triintrideset držav oseminosemdeset festivalov smo izbrali iz petindvajset držav izbrani festivali eh, pomenijo dobro ravnovesje med eh, svetovnimi festivali festivali za mlado občinstvo dokumentarni film kratki film upoštevali smo kakovost eh, predlogov, ali je šlo za zelo visoko kakovost eh, predlogov, za nizko kakovost predlogov. Eh, pri izbranih predlogih smo zahtevali tudi nek mehanizem za razvoj občinstva. Tega je bilo manj pri nekaterih ustaljenih festivalih, ki so imeli ustaljene pristope in so nekako pozabili na izobraževanje eh, občinstva. To je bil skratka zelo pomemben kriterij. Ali lahko ponovite število, koliko festivalov ste izbrali 88 iz 25 držav? Glede vprašanja gospe Kosta o izbiri posrednikov. Končni umestniki bodo izbrani na koncu, ampak eh, tukaj treba upoštevati evropsko pravno podlago. Imamo merila za izbiro umestnikov in eh, Evropski investicijski sklad bo neko umestno telo, ki bo popolnoma upoštevalo merila, ki so določena v pravni podlagi. In seveda se bo potem to tudi prevedlo v sporozum o Eh, delegiranju pristojnosti zgodnaj znotraj ef a. oprostite. oproščam se ampak še dve čisto kratki vprašanji eno v zvezi s podnapisi en izmed novih ukrepov ki smo jih predvideli to je eh, za podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo radi bi vedeli če je vse to imelo določene rezultate imeli smo pilotni projekt po uh, zgledu uh, nagrade Luxa in še odnosi s tretjimi državami. Vemo, da nimamo več medija Mundus, ampak smo še vedno uh, omogočili sodelovanje, bomo še vedno omogočili sodelovanje s tretjimi državami. Eh, želela bi vedeti, če eh, ste že eh, sprožili pogajanje ali pa če še ni prišlo do teh pozivov za zbiranje ponudb, če so stvari že nekoliko bolj dorečene. Hvala. So, so there, there Pensko obstajajo možnosti za sodelovanje s tretjimi državami. In sicer imamo na voljo sredstva za mednarodno komprodukcijo. To je primer uh, sodelovanja, ki ga želimo razviti s tretjimi državami. Iščem uh, informacije v zvezi s festivali in usposabljanji. Iščem informacije o sredstvih za mednarno koprodukcijo. To je zelo pomembno v tem okviru. Uh, no, mogoče lahko v mestnem času jaz na kratko eh, podam informacije v zvezi s sodelovanjem eh, tretjih držav v programu Ustvarjalna Evropa. Pravna podlaga omogoča sodelovanje eh, držav zunaj Evropske unije in mi smo program od samega začetka odprli tudi tem državam. Že od začetka sodelujejo države EFTE. V večini evropskih programov eh, imamo tudi sodelovanje. Velike večine držav kandidatk oziroma bodočih kandidatk. Tukaj imamo dve zemlji, po eni strani je to Švica, zaradi dobro znanih razlogov smo prekinili sodelovanje s Švico, s Švico se še pogajamo, ampak trenutno še nismo mogli odpreti programa za Švico. Poleg tega pa smo v zaostanku tudi s Turčijo za eno leto zaradi eh, finančnih prispevkov, ampak od 1. januarja 2015 Turčija spet sodeluje. Ehm, vse te države sodelujejo v popolnosti tudi v podprogramu eh, kultura, ne pa v podprogramu medija, kajti niso prilagodile svojih zakonodaj eh, z evropsko zakonodajno področjo audiovizualnih umetnosti, kar je predpogoj za eh, polno sodelovanje v podprogramu medija. Poleg tega imamo še vloge iz treh vzhodnih držav, vzhodnega sosedstva, poleg tega se pogovarjamo z Ukrajino, Moldovo in Gruzijo. Te tri države eh, sodelujejo pod programom Kultura od leta 2015 dalje. Nekaj interesa je bilo izraženega tudi eh, v državah iz južnega partnerstva, ampak prav daleč eh, tukaj nismo prišli. Tako je trenutno stanje. Hvala. So, so. Tako. Naj se vrnem na vprašanje možnosti sodelovanja s tretjimi državami. Najprej eh, sredstva za mednarodno koprodukcijo, to so evropska sredstva, ki omogočajo koprodukcijo s tretjimi državami. Pet takih projektov je bilo eh, izbranih in dejavnosti se bodo začele letos. To je ena stvar. Potem pa še Media Mundus, torej podprogram eh, Ustvarjalne Evrope. Eh, racionalizacija tega, oziroma to, to je najbolj usmerjeno v usposabljanje. Po eni strani na področju usposabljanja smo bili nekoliko uh, razočarani zaradi uh, eh, omenjenega števila koristnikov, samo šterje uporabniki so bili na koncu. Potem pa imamo še dostop do trga, to je drugi del. Gre za integracijo programa Media Mundus in povečalo se je popraševanje, ampak treba reči, da preputprti uh, eh, projekti iz uh, programa Mundus niso bili najbolj uspešni, tako da imamo omejeno število projektov, ki uh, se dejansko nadaljuje tudi v tem novem okviru. Na koncu še glede podnaslavljanja. To je popolnoma upravičen strošek v okviru mehanizma distribucije. Ta strošek je popolnoma upoštevan kot del mehanizma distribucije. Eh, solo una risposta e ancora aspetto per. Pričakujem še eno vprašanje. Ne vem, če so ostali kolegi zadovoljni, ampak se vam zahvaljujem za vse te pomembne informacije. Še nekaj torej bi eh, rada zvedela od kulturnih, eh, v zvezi z kulturnimi kazavniki. Vem, da je prišlo do študija o izvedljivosti, GD kultura je bila sodeležana, pri čem smo. Euh, ja, to je delo, ki se je že pričelo, ni pa enostavno, tako kot se spominjate, gospa predsednica, ampak ki ga moramo nujno zaključiti, doreči za to, da bomo zagotovili eh, popolno oceno v letih 2016-2017. To je stvar, ki je v teku. Dodala bi, da eh, to področje kazalnikov nekaj, kjer nameravamo tesno sodelovati. Kaj ti? Zlasti, ko gre za kulturne in ustvarjalne industrije, je treba še marsikaj postoriti tako, da bosta oba direktorata sodelovala z roko v roki, da vzpostavimo celovit skupek kazalnikov. Hvala lepa. Jaz sem pa mislila konkretno na tisto točko v študiji o izvedljivosti, ki bi morali biti predstavljena do junija 2015, ne pa 2016 in ki je nekaj eh, čisto a, ločenega od tega, s čimer se že ukvarja opazovalnica za audiovizualne storitve. To je drug vidik, ki zadeva kazalnike za kulturne in ustvarjalne dejavnosti. Mislim, da se s tem ukvarja ravno generalni direktorat kultura.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 Ja, Erminja me opozarja na to, da bo vse to uh, že nared do junija 2015. To je dobra novica, to je novica, ki nas razveseljuje. Zelo se zahvaljujemo gospodu Malinjeju in uh, gospe Rekaldu za, uh, in tudi vsem ostalim, seveda se zahvaljujemo, vsem ostalim predstavnikom komisije. Mislimo, da je to uh, bilo zelo koristno soočanje. To je bila priložnost za poglabljanje spremljanje, za poglobitev in eh, komisar nas je celo tudi povabil na skupni obisk na agencijo ACEA. E eh, to povabilo smo sprijeli z eh, velikim zanimanjem, kajti moramo razumeti, kako deluje ta program, kajti program nam je izredno pri srcu in torej si nadejamo tudi, da ova direktorata bosta lahko še dalje tako tvorno sodelovala, tako da ne bo prišlo do drobljenja tega tega programa. Hvala lepa vsem, ki ste zdržali do konca. To je bil zelo dolg dan. Zahvaljujemo se seveda tudi sekretarjato za vso pomoč, podporo in nasvidenje na naslednji seji in še prej na plenarnem zasedanju. Hvala.